da bi sporočila predsednice predstavili na del po glasovanju, kajti pred glasovanjem imamo preveč dela. Potem imate zapisnike sej eh, ena, z 21. in 22. junija. Če do konca dneva ne dobimo nobenih komentarjev, bomo šteli eh, ta dva zapisnika za sprejeta. Prav tako bomo imeli pozneje popovdne eh, poslušali poročilo o tekočih medinstitucionalnimi pogajanji. In sedaj eh, bomo eh, nadaljevali z na, sprotovanjem po členu poslovnika 106, gensko spremenjena soja FG 72X A5547127 in pa DAS 4406 skozi 6 skupaj bomo obravnavali ti dve eh, razpravi oziroma ta dva predloga resolucij in eh, predlagam, da avtori kar eh, predstavijo eh, predloga. Eh, gospod Stes bo, eh, bo gospoda Stesa omenil gospod Fronte. Najlepša hvala. Eh, prebral bom besedilo, ki ga je pripravil kolega, zato ker je. Eh, bila nujna njegova udeležba na odboru eh, KONT. Gre za genetsko spremenjene organizme. Eh, to, je, eh, to so predlogi kolega Slasa, pa tudi drugih kolegov. Kolegi so predstavili veliko kritičnih točk, recimo, da ni dovolj informacij, da ni dovolj informacij o toksičnosti posameznih snovi. Eh, potem eh, pa tudi ni zadostnih podatkov o varnosti. Različni izvedenci iz držav članic so zaskrbljeni eh, zaradi možnih škodljivih učinkov. O tem je razpravljal tudi stalni odbor za to področje. Dosežena ni bila kvalificirana večina. Deset držav članic je glasovalo za eh, odobritev eh, soje. In eh, tudi ocena EFSE ni spremljiva v trenutni obliki in ni dovolj ocenjen učinek genetsko modificirane soje na hormonski sistem. Tukaj gre za vsega, glifosat in za glifosat 44406. Poleg tega pa eh, so eh, tukaj eh, tudi druge vrste soje, ki so odporne na pesticide. No, Potem pa je tukaj še vprašanje eh, kancerogenosti eh, tako genetsko eh, modificirane soje. Glifosat se je izkazal za škodljivega za reproduktivno zdravje in neodvisne študije so opozorile, Eh, na negativ učinek 2,4 D eh, in sicer na eh, reproduktivno zdravje. Tukaj gre za uh, toksičnost, uh, kjer ni določena zgornja meja uh, vsebnosti uh, v Evropski uniji torej eh, ta uh, genetsko modificirana soja uh, in pa uh, ostanki uh, herbicidov, ki ostanejo v rastlinah, niso bili predmet raziskave uh, EFSE in uh, zaradi tega ne moremo govoriti, uh, da smo lahko prepričani v neškodljivost teh rastlin. Uh, Eh, torej, kot je rekel predsednik Juncker, je potrebno celoten sistem zasnovati demokratično. Eh, in eh, mi smo vsekakor pripravljeni sodelovati, ampak ta proces mora biti zasnovan bolj demokratično in bolj vključujoče. Dokler se to ne bo zgodilo, pa mora komisija prekiniti z vsem delom na tem področju. Gospa Bojlen bo na, bi bila naslednja govornica ampak nadomečajo, nadomečajo gospa Hazenka. Hvala lepa. Večina točk je že bila omenjena strani gospoda Fronteja. Pomembno pa je izpostaviti, da je osnutek izvedbene odločbe eh, komisije v neskladju z EU zakonodajo in tudi z zadevno uredbo, ki govori o tem, da je treba zagotoviti podlago za visoko raven zaščite zdravja ljudi in živali eh, za zaščito okolja in varstvo eh, interesov potrošnikov. Glavni razlog našega nasprotovanja je povezan z glifosatom. Glifosat je opredeljen kot verjetno karcinogenna substanca za ljudi in sicer je, bi, je to ocenila eh, Svetovna zdravstvena organizacija leta 2015, bolj konkretno njena agencija za rak in ta eh, eh konkretna eh, soja, eh, ki je gensko modificirana, je. Eh, bila eh, predmet študije, ki je dokazala, da je tolerantna na glifosat. In eh, prihodnost tega glifosata je še vedno v zraku, zato ker dovoljenje za uporabo poteče konec tega leta. Francija in pa nekatere druge države članice so že rekle, da ne bodo glasovali za obnovitev dovoljenja za uporabo glifosata. Druga, druge glavna razlog za nasprotovanje je sam postopek trenutni postopek dovoljenja dajanja na, v, v promet eh, GMO je tak, da eh, do zdaj ni bila eh, potrebna kvalificirana večina držav članic. In to je v bistvu izjema. E, ta način, ta postopek obžaluje celo komisija in pravi, da ni demokratičen. vsakič, ko odbor Envi in pa plenarno zasedanje Evropskega parlamenta pravita, da ta proces ni bil v redu, bi se morali iz tega nekaj naučiti in e, morali bi glasovati proti izvedbenemu sklepu oziroma odločitvi. Hvala lepa, gospa Envi. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, tudi jaz sem podpisala ta ugovor in zahvaljujem se kolegom, ki so že spregovorili, kolegoma, ki sta že spregovorila pred menoj in sta predstavila že vse argumente, zaradi katerih nasprotujemo eh, novi odobritvi genetsko spremenjenih eh, rastlin. Eh, rada bi spregovorila ne toliko zaradi tega, da bi ponovila že slišane argumente, ampak da bi prosila komisijo, da odgovori na vprašanje, ali ne marava spremeniti predlog, ki sta ga zavrnila eh, svet in pa eh, parlament. Poleg tega pa bi rada vprašala komisijo tudi, ali ne razmišlja o možnosti eh, spremembe pravil komitologije, kajti vemo, da sprememba eh, v tehničnem eh, odboru, da je lahko odločitev tehničnega odbora eh, recimo za krmilo, za krmila, za živalsko krmo, da lahko uskladimo z tehničnimi prilagoditvami, Eh, v odboru za eh, avtomobilsko industrijo in če uskladimo eh, ti dve odločitvi, potem lahko ugotovimo, da komisija ne more sprejeti odločitve za odobritev, tako kot tega ne stori v primeru avtomobilske industrije. Hvala lepa, gospoda Balaša ni. Potem pa se obrnimo k poroče. A se upravičujem? Nisem vas eh, videla. Imate besedo, prosim. Gospa predsednica, govorim v imenu eh, skupine socialistov in demokratov. Tako eh, težko je, ker smo sedaj v fazi, ko ne vemo, kaj reči. Vsi vidimo, da gre za zelo velik problem. Tu predstavljamo ljudi Evrope. Jaz sem proevropski. Ko grem domov, v svojo državo. Mi ljudje pravijo, Evropa, ki jo ti braniš, pa dovoljuje gojenje eh, genetsko modificirane soje in zlasto eh, dovolja uporabo glifosata, eh, na katerega je ta soja tolerantna. In danes eh, menimo, oziroma danes eh, verjamemo, da obstaja povezava med glifozatom in pa hudimi boleznimi. Skratka, eh, danes si vsi postavljamo vprašanje, zakaj je ko več eh, rakavih obolen, zakaj je okolje vedno bolj eh, okuženo in kako zagotoviti boljše okoljsko zdravje ampak kljub vsemu komisija deluje kot naprej. Tu smo že eh, večkrat glasovali za take resolucije, ampak stvari se nadaljujejo kot prej. In zato, eh, koliko krat smo se že eh, borili s komisijo v zvezi s temi vprašanji, pa se ni nič spremenimo. Ne le, da je treba spremeniti postopek Ne le to, ampak moramo potem absolutno prepovedati te vrste substanc, ki so lahko nevarne za zdravje. Ne bi želel, da me je vnuki čez 30 let učitajo, eh, da sem glasoval za uporabo teh eh, eh, proizvodov, ki so rezistentni na glifozat. In zato mislim, da moramo danes za to prevzeti svojo odgovornost tukaj. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci oziroma avtori v senci. Odvim. Hvala lepa. Christopher e, Kenner ni biti tuk, mogel biti tukaj in me je prosil, da sam povem nekaj splošnih pripomp na to temo. EFSA je sicer dala zeleno luč za eh, genetsko spremenjene soje in sicer februarja in marca 2017, ampak ne gre za eh, ti dve eh, vrsti soje zaključek je bil eh, sa strani EFSE da sta ti eh, soji varni za zdravje in okolje. Od leta 2015 pa so nasprotniki vložili skoraj 20 nasproti van eh, osnutko izvedbenega sklepa za te vrste proizvodov. Komisija sicer ni vložila presegla svojega mandata, ampak mi v parlamentu, parlamentu smo se dogovorili za uredbo, ki se je komisija mora držati. Uredba pravi, da mora EFSA izvesti znanstveno oceno, to oceno sedaj imamo. Ampak če EFSA pride do zaključka, da so GSO varni, potem bi morali zaupati takemu znanstvenemu mnenju. To ni resno. Ni resno zaustaviti vsako potrditev GSO eh, skozi zadnja vrata in s temi rutinskimi nasprotovanji. Zato bi morali glasovati proti tema dvema predlogoma resolucij. Gospa Garling. Najlepša hvala. Spet smo se znašli v tem odboru in spet govorimo o tem, da moramo nasprotovati izvedbenemu sklepu, ki nima pravnega statusa, kot so povedali avtori tega osnutka resolucije. In, eh, eh, vendar pa nimamo pravih pristojnosti, lahko sicer kričimo zaradi teh izvedbenih sklepov, ampak ne moremo eh, nič spremeniti. Eh, če bi res lahko eh, spremenili dovoljenje, bi bila za to, kaj ti konec koncev smo odgovorni za svoja mnenje, ko glasujemo, da se nekaj preneha, e, je nekaj drugega. Ampak ni vedno lahko glasovati proti znanstvenemu mnenju. Ta glas običajno nima mnenja. E, zakonodaja na področju GSO-ja je ena najstrožjih na svetu. Državam Eh, članicam omogoča eh, veliko možnosti eh, za odločanje in odobravanje teh proizvodov. Vemo, da je predsej držav članic izkoristilo možnosti, ki jim je dal Evropski parlament preko sklepa, da ne gojijo GSO-jo. To je v redu, ampak tu želimo blokirati proizvodov uvoz GSO proizvodov, za katere se je izkazalo, da so zdravi. In sicer blokiramo to tudi za tiste, ki želijo to uporabljati za krmo. In ta tema se vedno znova pojavlja. Sama nisem dobila odgovora od avtorjev o pomembni, eh, o podobni temi, namreč kaj želijo doseči pri živalski krmi. Ta parlament ni izkoristil možnosti da bi rekel državam članicam, eh, lahko se odločite, da boste uvažali ali ne krmo. Kajti to je pretežko vprašanje. Kajti v EU nimamo dovolj krme za svoje eh, živali. Nismo samo za dosti. 72 odstotkov krme približno se uvaža. In to, kar so eh, politične eh, skupine sprejele eh, v preteklosti, ne bo nič pomagalo. E, borili so se proti uporabi iz, eh, pesticidom in podobno. Potem so bili proti uporabi fitofarmacijskih sredstev na splošno, eh, glifosat e, so želeli prepovedati in vse to omejuje kmete pri njihovi proizvodnji. In sedaj se spet eh, očinkovito borijo proti uvozu krme. To je ideološka dogma. Eh, no, če bomo šli po tej poti, ne no, bo nobenega prostora za konvencionalno kmetovanje in pa tehnološke inovacije. In enostavno želijo ignorirati znanstveno mnenje. In kaj si naj mislimo o tem? Kaj si mislimo o ljudeh, ki ignorirajo znanstveno mnenje o podnebnih spremembah? In ali je potem v redu? Eh, ignorira to eh, znanstveno mnenje o GSO. Nihče ne pravi, vi morate to gojiti v svojih državah članicah in morate uživati GSO-je. Zato ne razumem. Tu ni nobene eh, znanstvene podlage za zavrnitev tega sklepa, samo ideološka podlaga obstaja. In Poleg tega pravijo, da so temu proti zaradi glifozata, ki je v zraku, kot so rekli. Nič bolj v zraku ni kot drugi fitofarmacijski proizvodi. In eh, Čisto enostavno se je iztekel ciklus za podaljšanje dovoljenja. Torej ni eh, prihodnost glifozata v zraku, eh, ampak ga se samo bolj napada kot druge torej prepričana sem, da bi morali zavrnili, zavrniti eh, ti, ta dva predloga in morate eh, biti tudi odgovorni za svoje glasovanje, kajti eh, zgodilo se vam bo lahko, da boste eh, dosegli prepoved uvoza soje za eh, krmo v Evropsko unijo in takrat boste morali eh, razmisliti o posledicah svojega delovanja. Gospod Bernd, najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi, najlepša hvala za vaše komentarje in hvala za to, ker ste dali priložnost komisiji, da se odzove na oba predloga. Gospa Šantal Vuči ni mogla priti, o njenem imenu se upravičujem in jo bom tudi nadomečal. Za začetek naj povdarim, da ti dve resoluciji. E, ne govorita o gojenju soje za krmo. E, gre samo za uvoz e, gensko spremenjene soje za krmo. O tem je govorila gospa Gerling in vsi ti koraki so predvideni v zakonodaji. EFSA je dala celovito oceno tveganja in prišla do pozitivnega zaključka za obe GSO, kar zadeva njun vpliv na gospodinu okolje in pa zdravje živali. Države članice so imele tudi komentarje na eh, te oceni eh, tveganja in EFSA eh, je na te komentarje tudi odgovorila na ustreznih odborih. Nihče ni izpodbijal pozitivnega mnenja. EFSA je odgovorila tudi na javne komentarje, Eh, v teh eh, javnih komentarjih ni bilo nobenih novih informacij, ki bi lahko razveljavile pozitivno mnenje EFSE. Zato se predlaga, da se dovoli državam članicam uvoz eh, teh vrst soje, kot to predvideva tudi splošna zakonodaja, ki ureja to področje. Sklepa sta bila izglasovana julija 2017, nobene kvalificirane večine ni bilo niti proti niti za, zaradi političnih razlogov in negativnega javnega mnenja, ne pa zaradi varnostnih razlogov v skladu z pravili komitologije in pa uredbe o gensko spremenjeni hrani in krmi, je komisija predstavila osnutek sklepov eh, septembra 2017 in rezultat je bil tudi ta, da eh, mnenja ni bilo. Kar pa zadeva komentarje na osnutek eh, rezolucije in pa na vprašanje skladnosti, komisija meni, da ta pristop ni ogrožen. Eh, odločitev o tem, ali se eh, dovoli gojenje GSO v tretjih državah, eh, je soverena odločitev te zadevne države. Vedeti moramo, da ko uvažamo hrano in krmo iz tretjih državah, eh, mora, eh, morajo eh, varnostni standardi biti spoštovani in uh, vse uh, države, ki so podpisale protokol o varni hrani, so s tem podpisale tudi, da bodo spoštovali ustrezne standarde. In s tem bo mogoče doseči tudi trajnostne cilje do leta 2030 v razvojnem sodelovanju s partnercemi, kar zadeva tudi pomisleke v zvezi z fitofarmacijskimi eh, eh, proizvodi. Eh, Glifosfat je bil omenjen. Ko bodo ti GSO-ji uvoženi, morajo spoštovati MRL nivoje, ki jih ureja Eh, zakonodaja. Obnovitev in podaljšanje dovoljenja glifozata ne ureja zakonodaja o GSO in kot je rekla gospa Grling, razprava o podaljšanju dovoljenja res teče in mnenje agencij v EU, ETKE in EFSE sta drugačni, eh, kot eh, je povedala gospa Hazinger v svoji intervenciji. kar pa zadeva eh, uporabo herbicidov, vse komisiji zdi, da so standardi EFSE v celoti spoštovani in da se tudi uporaba eh, herbicidov izvaja v skladu za pravili. Če bi suspendirali ta dva izvedbena sklepa, Naj vam povem, da je komisija predstavila predlog, da so države članice imele možnost tudi omejiti e, ovoz GSO e, na svoja ozemlja, ampak Evropski parlament je ta predlog zavrnil. Mi bomo seveda še naprej nadaljevali z razpravami v svetu in z svetom. Naj odgovorim še gospe Eve, komisija je tudi dala predlog, da se spremenijo pravila o predlogu postopku komitologije, tako da bi dali več odgovornosti državam članicam. O tem sedaj razpravljata svet in parlament. Dokler pa ta zakonodajni postopek ne bo končal, pa bo še naprej veljal obstoječi postopek in komisija mora ta postopek spoštovati. Naj za zaključek podarim, komisija nima nobenega razloga, da bi umaknila ta izvedbena sklepa na podlagi pozitivnega in pa celovitega mnenja EFSE. In pa ob, eh, oba sklepa sta v skladu z zakonodajo GSO in komisija deluje znotraj svoje pristojnosti. In za konec želim povedati, da je pravica do pregleda omejena na vprašanje, ali uh, je. Os, Eh, to predvideno v osnovnih aktih, komisija meni, da ni. Komisiji ni potrebno eh, opravičiti osnovni akt, kot je to primer pri drugih zadevah. Upam pa, da sem odgovoril s to razlago na vse, kar je bilo rečeno v zvezi z osnutkoma eh, pred, pred, izvedbenih sklepov. Hvala lepa za to razpravo bomo nadaljevali. Sedaj gremo na, naprej akriloma, akrilomid. Gospa Gresinga bi bila poročevalka. Gospod Karas je pa na domeča, imate besedo. Ja, Gospa predsedojoča, dame in gospodje, rad bi opravičil gospo eh, Kristinger, ki me je prosila, da jo nadomestim in na kratko spregovorim o tej temi. Danes govorimo o nasprotovanju na predlog zakonodaje Evropske komisije glede nadzora in pa ukrepov za zmanjšanje vsebnosti akrilamida v živilih. Mislim, da se vsi popolnoma strinjamo, da mora za, vsa, eh, za, da mora za vse rakotvorne snovi, vsaj za tiste, za katere je dokazano, da so rakotvorne in akrilamid spada v to skupino, biti zagotovljeno, da ne vplivajo negativno na zdravje ljudi in eh, da omejimo tveganje. Ne gre za vprašanje zaščita da ali ne ampak gre za to, da zaščito moramo zagotoviti. In kaj je vodilo v to nasprotovanje? Gre za negotovost pri uporabi uredbe. Za nejasnost glede posledic nadzora in pa za nesorazmerne ukrepe ki bi lahko vodili v prekomerno birokracijo v gastronomiji. Številni pogovori, ki smo jih imeli z Evropsko komisijo, so pokazali, da Evropska komisija sama meni, da je potrebno smernice ponovno pregledati, da je potrebno ugotoviti, kako bo to vplivalo na majhne in srednje velika podjetja in katere izjeme bodo veljale za njih. Nujno je potrebno, da razpravljamo o smernicah in pa o poslednicah ter o celotni uredbi. Kajti, če tega ne bomo storili, potem bomo povzročili negotovost. In to bo vodilo tudi v okrnjen ugled Evropske unije. Torej, potrebno je uporabljati razpredelnice za odsvrt krompir. Poleg tega eh, bi se naj krompir 30 minut prej namakal. Eh, poleg tega eh, koristi tudi postopek blanširanja krompirja pred uporabo. V kuhinjah delajo ljudje, ki so za to ustrezno usposobljeni in ki mora spoštovati zelo stroga pravila. In zato smo dali predlog, da bi spoštovali občutek za odgovornost v podjetjih in da ne bi prekemerno obremenili majhna in srednje velika podjetja in zaradi tega želimo izjeme za majhna in srednje velika podjetja. In še enkrat želim povedati. Imamo direktivo Evropske komisije z eh, številkami iz leta 2013. Ta je že vodila v izboljšanje situacije, ampak nimamo uh, zadostne kampanje za ozaveščanje. Ne gre za to, da nasprotujemo eh, sami eh, omejitvi, ampak menimo, da je potrebno posebej obravnavati majhna in srednje velika podjetja. Potrebno je zagotoviti ustrezna določila in pri tem upoštevati potrebe. Eh, majhnih in srednje velikih podjetij. Šele potem eh, lahko eh, sprejmemo to zakonodajo. V interesu majhnih in srednje velikih podjetij je, da podpremo predlog eh, kolegice Elizabeth Köstinger in zahvaljujem se tudi svoji skupini za podporo temu predlogu. Hvala lepa. Madame Müller. Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Pred eh, poletjem eh, so se v Nemčiji eh, pojavili naslovi v medijih, da Evropska unija sedaj ureja tudi že od svrt krompirček in prejela sem kar precej pisem zaskrbljenih državljanov. Eh, če si ogledamo predlog za omejitev vsebnosti akrilamida, potem lahko ugotovimo, da obstaja kar nekaj pomislekov. Eh, tradicionalne izdelke je potrebno ustrezno označiti majhna in srednje velika podjetja, eh, pa bodo morala zaradi tega izpolniti še več določil. V preteklih tednih sem imela veliko pogovorov na to temo, eh, še prav posebej sem se, sem se prizadevala na tem področju in pogovarjala sem se s številnimi predstavniki podjetij. In eh, prišla sem do jasnega zaključka. Po izboljšavah v javnem eh, posvetu bodo ukrepi vodili v boljšo zaščito eh, potrošnikov. Ne, da bi podjetja morala spreminjati svoje izdelke in ne, da bi morala eh, izpolnjevati prekomerne birokratske zahteve. Eh, podpora eh, interesnih eh, skupin za predlog Evropske komisije je izjemno, za nasprotovanje predlogu Evropske komisije je izjemno, je izjemno velika in zaradi tega sem skupini predlagala, da zavrne ta predlog Evropske komisije. Torej, državljani tega predloga ne podpirajo. Kaj eh, je torej šlo narobe? Pravzaprav bi se morali že kaj naučiti iz razprave o ukrivljenosti kumaric, ampak očitno se to ni zgodilo. Eh, na eh, vsak način moramo zagotoviti boljše varstvo potrošnikov, pri tem pa ne sme biti prekomerne birokracije. Tega ugovora ne bomo podprli. Gospod Taylor. Če Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ja, poslušal sem gospod Kersen in pa nadmestnico. Naj vam zagotovim, ne gre za talente avstrijskih kuharskih šefov, e, ne skrbi na sto, ampak nas skrbi kakovost in skrbijo e, nas e, tveganja, ki so povezana z hrano, ki bi bila lahko napak proizvedena. Najprej naj povem, da smo proti temu, da se odloži glasovanje o tem nasprotovanju, kajti nobene potrebe ni potem. Mi bomo glasovali proti nasprotovanju in sicer iz naslednjih razlogov. Leta 2015 je EFSA sprejela mnenje, ki potrjuje prejšnjo oceno in sicer, da akrelomit v, food, v hrani potencijalno povečuje tveganje raka in sicer vseh starostnih skupin potrošnikov. In eh, trenutna izpostavljenost akrilomidov vseh eh, eh, starostnih skupin potrjuje ta strah. Evropska komisija se je na to odzvala in je. Eh, Eh, jul, julija potem so države članice glasovale za eh, uredbo, ki bi obvezovala proizvajalce hrane, da zmanjšajo sednost akrilomida v svojih proizvodeh. Vsi proizvajalci, peki, restauracije in pa eh, verige za hitro prehrano morajo zagotoviti, da so vsebnosti te snovi v hrani pod ravnjo, ki jo določa zakon. Ne le, ne le so eh, ti pragi precej ambiciozni, ampak 85 do 90 odstotkov živil na trgu eh, je že v skladu s temi standardi in ti niso niti zavezoloči. V nasprotju z rezolucijo in v nasprotju s tem, kaj pravi gospe eh, Kersting, ti ukrepi ne bodo povečali bremena majhnih proizvajalcev in MSP-jo. To nas vedno skrbi, Eh, ampak mi verjamemo, da bo to povzročilo breme. In zahteve za majhne eh, trgovine s prehrano eh, so še večje in niso v skladu z željo po razpoložljivosti proizvodov. Želeli bi zavezojoče meje in vsaj akrilomit bi moral biti na radarju proizvajalcev hrane in uredba o akrilomidu je prvi korak k temu, da zmanjšamo eh, vsebnost te kancerogene snovi v hrani. In eh, glasovali eh, bomo proti in vas eh, vabim vse, da se nam pridružite. Hvala lepa, gospa Šaldemozer. Hvala lepa. V imenu socialnih demokratov bi želela povdariti naslednje. Mi podpiramo predlog komisije in zato bomo glasovali proti nasprotovanju stranke ELS oziroma skupine ELS. Zato obstaja več razlogov. Prvič želimo zagotoviti, da bomo, eh, za, želimo zagotoviti varovanje zdravja naših potrošnikov. EFSA je leta 2015 potrdila, da so eh, ravni Eh, vsednosti akrilomida v naših živilih previsoke. No, rečeno je bilo, da je to lahko problem za MSP-je, eh, da je eh, vse skupaj preveč birokratsko, preveč časa zahteva, preveč podrobnost, ampak v bistvu to sploh ni tako, če prav razumem stvari. Tudi sama sem dobila veliko elektronske pošte od različnih deležnikov, dobila sem pošto od eh, industrije, od različnih branž, običajno jih ne citiram eh, neposredno, eh, ampak Food Drink Europe pravi, da je predlog komisije najbolj pošten, praktičen in pa sorazmeren predlog, ki bo omogočal omejiti uporabo akrilomida. In tudi peki so rekli, da lahko dejansko podpro predlog komisije. In če želimo kritizirati komisijo za karkoli, potem jo moramo kritizirati za to, da ne naredi več proti uporabi akrilamida. Čisto na kratko, SND podpira predlog komisije, o akrilamidu, zato bomo glasovali proti nasprotovanju ELS. Zato, ker smo prepričani, da je to razumen predlog, da, ki ga je dala komisija in da ta predlog lahko koristi industriji. Hvala lepa. Bom nadaljevala. Imam kar dolg seznam govorcev. In že vnaprej sem vedela, da bo tako. Imamo pa še eno nasprotovanje, ki bo tudi tako vroče, kot je to. In pred vsemi te, eh, o vseh teh nasprotovanjih moramo, glasova, moramo govoriti pred eh, glasovanjem. Eh, in zato vas prosim, da ne ponavljate argumentov, ki so že bili povedani. Gospod Lize, naslednji. Ja, najlepša hvala. Gospa predsedujoča. Akrilamid predstavlja problem za zdravje oseb. Predvsem mladi zaužijejo preveliko količino akrilamida in kot zdravnik sem se ukvarjal s tem, eh, tudi kot eh, izvedenec za to področje. In Zagotovo je krilamit eh, veliko nevarnejši v Evropi kot eh, glifosat, na primer. In če pomislimo, eh, kakšne razprave smo imeli na to temo, potem moramo akrilamit vzeti resno. V Avstriji Kronenzeitung ali pa v Nemčiji Bildzeitung pišejo o tej temi, ampak eh, mislim, da bi mediji morali govoriti tudi o nevarnostih, kajti nažalost je najvišja eh, vsebnost akrilamida, ki ga zaužijemo v eh, že obdelanih živilih. Tukaj govorim o čipsu in podobnem, poleg tega pa tudi o e, krompirju, ki se peče v fritezah. In proti temu se je potrebno boriti z ustreznimi informacijami. Mislim, e, da je Evropska unija želela izbrati pragmatičen pristop, e, ni želela določati mejnih vrednosti, Mislim, da je to načeloma prav, ampak v težavnem položaju smo se našli zaradi tega, ker obstajajo eh, številna različna tolmačenja eh, te zakonodaje. Eh, številna podjetja so dejala, ja, pristop je dober, ampak želimo pojasnila. Eh, prvega prvega naj bi ta zakonodaja stopila v veljavo, ampak smernic še ni. Eh, in eh, kot je povedal Otmar Karas, če bomo tako nadaljevali, potem malo več ne bomo imeli vpliva na komisijo. Zato prosim Evropsko komisijo, da kar se da hitro pripravi eh, povzetek, smernice bodo kmalo pripravljene in eh, podjetja eh, imajo dve konkretni zahteve in sicer glede drugega in tretjega člena oziroma priloge. Drugi eh, del eh, teh eh, prilog naj bi veljal le eh, za eh, velika podjetja in uh, točka A priloge 2 uh, eh, eh, naj bi bila zgolj priporočilo. Mislim, da je to tako tudi mišljeno, ampak uh, ni pa uh, natančno zapisano. Zaradi tega bi bilo vsakršno pojasnilo strani uh, Evropske komisije zagotovo dobrodošlo. Eh, mislim, da moramo na koncu to priporočilo vendarle podpreti, če eh, bomo dobili to pojasnilo. Zaradi tega, ker eh, želimo to pojasnilo, pa prosimo za predstavitev. ELF. E SDS ima danes srečanje v Rimu, zaradi tega ne bomo prisotni pri glasovanju in mislim, eh, da bi morali zagotoviti enakopravnost pri glasovanju, zato tudi prosim, da to glasovanje prestavimo. Mislim, da bi ga lahko imeli na naslednji seji odbora. Res je, prosim, da ste kratki. Eh, ne začenjajmo ponovno eh, od začetka, vse to, kar ste povedali, je že veliko krat bilo eh, povedano. Eh, gospa Garling, vem, da ste vi običajno kratki in jedrnati. Eh, vaš nasvet bom vzela resno in rekla samo nekaj stvarmi. Eh, naša skupina ne bo podprla tega nasprotovanja. Prej sem govorila o znanstvenem konsenzu, znanstvenem dogovoru. Meni je eh, jasno, da je to zelo pomembno za eh, zdravje ljudi. Mislim, da je ta predlog pošten in sorazmeren poskus zagotavljanja zdravja ljudi. Ena stvar, ki me Eh, zlasti zanima, pa je negativni učinek na majhna podjetja. To smo natančno preučili, pogledali smo si tudi, kakšna je obveznost komisije, da izpolni svoje obveznosti do majhnih podjetij in ugotovili, da je komisija ustrezno ukrepala, dobili, eh, eh, videli smo tudi predvsej izjem za majhna podjetja in tega nasprotovanja zato ne bomo podprli. Hvala lepa, gospod Petičeni. Grazie, Presidente. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Jaz bi rad opomnil skupino ELS, da so najpomembnejše skupine živil, eh, ki eh, imajo visoko vsebnost eh, akrilamida, predvsem tiste skupine, ki jih uživajo majhni otroci, ki so tudi najbolj občutljivi od leta 2005 eh, že vemo, da je izpostavljenost akrilamidu škodljiva za človeško zdravje. Leta 2015 je EFSA ugotovila, da lahko vsebnost akrilamida, visoka vsebnost, eh, eh, prispeva k razvoju rakavih obolenj. Torej, ta, to, eh, ta zakonodaja ne uvaja uh, omejitve vsebnosti, uh, ampak uh, zgolj omejuje uh, določene dejavnosti znotraj uh, sektorja uh, priprave uh, živil. Uh, Torej, ne vem, kakšne težave imate pravzaprav z tem. To je šele prvi korak eh, k eh, izboljšanju človeškega zdravja. Gospa Konečna. Dovolite mi tako veoma kratko už vstopiti. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sama želim govoriti v imenu svoje skupine. Glasovali bomo seveda proti temu predlogu in prosim vas, da ne odložite glasovanja sedaj smo poslušali gospoda Lize. Pripraviti moramo seveda eh, dokumente, ampak eh, Eh, to bi lahko bilo uporabljeno proti nam, če bi stvari pustili v zraku. Strokovnjaki so se dogovorili, EFSA je svoje mnenje dala pred dvema leti, letoma, akrilamid je karcinogena snov, vsi strokovnjaki iz držav članic se strinjajo s tem zaključkom in so tudi sodelovali in nobenega razloga ne vidim, da bi eh, odložili eh, začetek veljavnosti komisija eh, bi lahko dala smernice, ampak če bi eh, stvar odložili za mesec in pol, bo to nekje eh, obtičalo. Naša skupina je vedno bila prepričana, da moramo narediti vse za varstvo potrošnikov. To imamo tudi v svojem političnem programu, to govorimo doma v državah članicah in zato je zavrnitev tega eh, nasprotovanja za nas prioriteta. Hvala lepa in mislim, da ne smemo eh, več eh, odlašati, gospa Kredenbach. Äh, Najlepša hvala. Mislim, da se vsi strinjamo, da akrilamid škodi človekovemu zdravju in zaradi tega bi morali podpreti to novo zakonodajo zaradi notranje političnih eh, razlogov eh, in eh, zaradi osebnih interesov je bil uložen predlog ena. Kolegica bi rada postala generalna sekretarka v Avstriji. Eh, povsem eh, jasno je, da eh, to, kar predlaga Evropska komisija in to, kar zahteva od Markaras, so smernice, priporočila. Poleg tega naj bi zmanjšali breme za majhne in srednje velika podjetja, ampak to je pravzaprav v zakonodaji že vse vključeno. Zaradi tega moramo, ta, moramo to zakonodajo sprejeti in podpreti. Mr. Brstrata. Komisija, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa predsednica. Kot je že bilo rečeno, je S... EFSA izvedla obsežno oceno tveganja leta 2015 in prišla do uh, zaključka, da, trenutna uh, da je trenutna izpostavljenost akrilomido vseh starostnih skupin zaskrbljujoča glede na kancerogene lasnosti eh, te snovi. Leta 2002 je akrilamid bil Eh, ugotovljen v hrani. Veliko je bilo narejeno, tudi komisija je pripravila svoje eh, priporočilo iz leta 2013. To priporočilo je že bilo omenjeno, šlo je za akrilamid v živilih in nosilci dejavnosti so eh, dejansko sprejeli določene ukrepe za zmanjšanje vsebnosti te snovi v živilih in so tudi Eh, eh, sprejeli in oblikovali eh, nabore urodi za zmanjšanje vsebnosti akrilamida v živilih. Države članice so tudi izvedle svoje raziskave v zvezi s priporočilom, da je ukrepe zmanjševanja akrilamida, ki so do sedaj prostovoljni, ustrezni tudi za nosilce poslovne dejavnosti. Ti prostovoljni ukrepi, eh, ti prostovoljni ukrepi torej niso potrebni tam, kjer je eh, nivo varovanja zdravja že eh, zadostno. Leta 2015 pa je bilo ugotovljeno, da eh, ravni akrilamida niso bile ustrezno znižane v eh, zadnjih letih. Za javno zdravje, je torej potrebno, da se sprejmejo ostresni ukrepi za zmanjšanje vsebnosti akrilamida in sicer tako, da se eh, ti eh, prostovoljni ukrepi sedaj preoblikujejo v eh, zavezojoče, obvezne ukrepe. Ti, eh, pri teh ukrepih pa smo bili zelo pozorni. Namreč te ukrepe je treba prilagoditi velikosti in pa naravi nosilca poslovne dejavnosti živi, eh, prehrane živil. In zlasti smo bili pozorni na majhna in srednja podjetja, na restauracije, na pekarne. Njihove interese smo še posebej upoštevali. Majhna in mikropodjetja so eksplicitno izuzeta iz vseh zahtev vzočenja in analiziranja in prav tako jim ni treba uh, voditi evidenc. Ti predvideni okrepi torej ne potegnejo za seboj nobene dodatne eh, birokracije oziroma upravnega bremena za majhna podjetja. Osnutek uredbe je bil tudi predmet v zadnjem letu in pol uh, zelo obsežnih posvetovanj za zelo širokim krogom eh, profesionalnih deležnikov, eh, organizacij, vključene so bile tudi restauracije, eh, potem podjetja za prodajo na drobjo, za catering in tako naprej. Osnutek uredbe je bil tudi objavljen na portalu za boljšo zakonodajo za namenom pridobivanja povratnih informacij dobili smo kar veliko komentarjev. Vsi ti komentarji so bili podrobno preučeni, spremembe so potem bile uvedene v osnutek uredbe. Prednja uredba šla na glasovanje pred stalni odbor 19. julija, zato da bi lahko uh, upoštevali vse uh, pomisleke. Kot uh, je gospod Lise že povedal, ostajajo še določena odprta vprašanja. In najprej želim reči, osnutek uredbe, če bo potrjen, če ga bo komisija eh, sprejela eh, in bo začela uredba potem veljati 20 dni po objavi, Eh, uporabljala se bo pa šele štiri mesece po začetku veljavnosti. Torej, pričakujemo lahko, da se bo uredba začela uporabljati, če bo vse v redu šele spomladi naslednje leto. Torej, ne bo, za, ne bo se začela uporabljati 1. januarja 2018, ko bo eh, začela veljati. No, kar se deva posebne pomislike. Komisija pa se je zavezala, da bo preden začetku veljavnosti eh, uredbe dala jasne smernice in pa da bo zagotovila vso potrebno jasnost eh, v zvezi s tem, katere podjetja morajo uporabljati, katere nabore eh, ukrepov. Vse to bo v skladu z določbami iz drugega člena in pa tudi s tem, kar je bilo rečeno na stalnem odboru 19. julija. In to, eh, in tudi v, eh, bo to v skladu s tem, kar je rečeno v poročilu odbora. Lahko vam rečem, da bomo dali jasne smernice, nedvoumne smernice v zvezi s tem, kakšne ukrepe morajo podjetja uporabljati pred eh, začetkom veljavnosti. Ker pa zadeva uporabo barnih eh, vod, eh, vodnikov oziroma smernic, to ni cilj sam po sebi, ampak vsi priznavamo, da gre za praktično in enostavno orodje za zagotavljanje čim nižjih ravni akrilamida, eh, ravni, ki so pod določenim pragom. In pojasniti moramo tudi še nekaj, naprimer za eh, hotelski sektor. Če bo nek gost v Toasterju eh, pekel svoj kruhek in bo pustil predolgo ta kruh v opekaču, potem v nobenem primeru ne more lasnik eh, hotela biti odgovoren za to, kar dela gost. Jasno je, da bo ta barvna schema sicer korisna, ne bo pa razlog za to, da če eh, gost ne bo spoštoval teh smernic, da bi potem za to odgovarjal Eh, lastnih hotela. Kar pa zadeva vzorčenje in analizo, vzorčenje in analize so predvidene za velike prehramne verige. V zvezi s tem je tudi pojasneno in bo še pojasneno, da se vzorčenje in analiza lahko opravljata na centralni ravni, kajti tam obstajajo standardni postopki za pripravo živil in ni nujno, da se vzorčenje in analiza opravlja v posameznih obratih po celi EU. In zato je posem jasno, da se eh, zagotavlja tudi, da se bo vzorčenje in analiziranje opravlja, o, o, izvajalo proporcionalno. Komisija torej meni, da je osnutek uredbe tak, da zagotavlja visoko raven varovanja zdravja ljudi, istočasno pa v celoti spoštuje načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Kar pa zadeva prošnjo, da bi odložili glasovanje um, in da bi izdali smernice prej. No, hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo govorili o tem, eh, oziroma malo kasneje bomo govorili o tem, ali bomo glasovali o nasprotovanju ali eh, ne danes. Še prej pa bomo prišli na naslednjo točko v interesu naš, nas vseh je, da se omejimo pri času zagovora. Vsi zelo dobro poznamo temo, ki jo bomo uh, sedaj uh, obravnavali, to so lasnosti hormonskih motilcev in besedo dobi gospod Butelan. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Storila bom vse, kar je v uh, moji moči, um, da se držim časa za govor. Uh, nasprotujem zakonodaji eh, glede lasnosti hormonskih motilcev. Naj bom jasna, predlog Evropske komisije ni povsem slab, ni pa dovolj dober, še prav posebej pa eh, ni eh, dovolj zakonito zasnovan. Evropska komisija je presegla svoj mandat z novo izjemo in z tem, eh, da je vključila 3.8.1 v drugo prilogo. Torej, snovi naj bi bile odobrene šele, če bi se izkazalo, da nimajo lasnosti hormonskih motilcev, ki bi lahko vplivali, ki bi lahko vplivali na nezaželjene učinke. kljub temu, da je ta učinek eh, minimalen. Eh, tukaj gre eh, tudi za učinek na okolje, ampak predlog Evropske komisije uvaja izjemo pri tej točki in to povzroča vrzel v zakonodaji in spreminja temeljno točko te zakonodaje. Tukaj gre za veliko kršitev pristojnosti Evropske komisije. Evropska komisija nima pravice, da to stori. Eh, znanstveni kriteriji za eh, hormonske eh, motilce eh, so ključnega pomena. Evropska komisija se boji, da bi prišlo do eh, dodatnih eh, zamud v primeru, da ti kriteriji ne bodo odobreni, ampak naj vas eh, spomnimo, da je Evropska komisija tista, ki bi morala te kriterije predstaviti že decembra 2013. Naj vas spomnim, da je Evropska komisija celo bila obsojena na Evropskem eh, sodišču, zato ker ni eh, opravila eh, svoje naloge in parlament, Evropski parlament ni povzročil nobenih zamud. Nenehno smo pozivali Evropsko komisijo, da naj predstavi te kriterije. Sedaj so jih predstavili in kriteriji niso v skladu z tem, uh, niso v skladu z mandatom Evropske komisije. Tukaj gre za zdravje naših državljanov, za uh, varstvo okolja, gre za pravico, da smo zaščiteni pred eh, hormonskimi motilci in to je ključnega pomena. In državljani Evropske unije si zaslužijo več. Ne moremo uh, dovoliti tega uh, proceduralnega izsiljevanja. In uh, Evropski parlament ne bo dopustil sprejetje znanstveno neutemeljenih kriterijev zgolj zaradi tega, eh, ker je komisija zavlačevala z predstavitvijo leteh. Pozivamo Evropsko komisijo, da, prepra, da pripravi nov eh, predlog brez te izjeme, kajti v nasprotnem primeru bo morala eh, komisija spremeniti celotno zakonodajo. Mislim, da je prav, da Evropska komisija izuzame ta nezakonit element zakonodaje. Hvala lepa, gospod Ajkaut. Eh, ja, tudi jaz bom skušal biti eh, kratek, čeprav eh, me močno mujka, da bi govoril o sedem in pol letni sagi na temo hormonskih motilcev. Temeljno vprašanje je, ali je komisija presegla svoj mandat, da ali ne. In to je vprašanje, ki se nanaša na načelo pravne države. Tukaj ne gre za vsebino. Imamo eh, različne politične vizije glede eh, te teme, ampak tukaj gre dejansko za vprašanje, ali je Evropska komisija presegla svoje pristojnosti. In zaradi tega smo prosili tudi za eh, pravno mnenje na to temo. Kajti le tako bomo lahko ugotovili, ali je to res ali ne. In eh, to pravno mnenje je bilo pripravljeno in uh, bilo je zelo jasno. Evropska komisija je presegla svoj mandat. Uh, nekateri bodo sedaj rekli, ja, bodimo pragmatični, ampak ne, tukaj gre za načelo pravne države in predvsem tiste države, ki želijo načelo pravne države, uh, pravijo, da moramo sedaj biti pragmatični, ko je komisija presegla svoj mandat. Naslednje vprašanje je kje je komisija presegla svoj mandat eh, pri znanstvenih kriterijih, o katerih smo razpravljali že leta 2009, ko je bila zakonodaja predstavljena. Kako eh, definirati te eh, kriterije? Torej imamo definicijo hormonskih motilcev, potem pa se zastavlja vprašanje, kdaj naj bi se ta definicija uporabljala in zato bi morali biti določeni kriteriji. In zaradi tega je bila zasnovana tudi priloga. V tej prilogi je zapisano, da naj bi eh, be, bile snovi odobrene zgolj, če ne vsebujejo oziroma nimajo lasnosti hormonskih motilcev. Sedaj pa eh, komisija uvaja izjemo. Če eh, želi komisija uvesti izjemo glede temeljnega elementa v zakonodaji, potem mora to storiti v postopku soodločanja. Evropska komisija bo sedaj deljala, ja, hitro uh, potrebujemo te kriterije, potem, ko je zavlačevala sedem let in pol. No, odgovor je zelo preprost. Ne razpravljamo o kriterijih. Če želite izjemo, če želite eh, spremeniti uredbo, potem eh, predstavite predlog eh, za postopek soodločanja. Tako se pač to počne. In če si ogledate pravno mnenje, potem boste hitro ugotovili, da so ti kriteriji v prilogi bistven element te uredbe. Kaj ti komisija bo rekla, ja, ja, spreminjamo samo prilogo. Prvič, ali je. Uh, komisija tista, ki lahko odloča o tem, ja, to je sedaj del uredbe, ampak to ni bistven element in eh, priloga je pogosto temeljn element eh, eh, uredbe. V uredbi o obnovljivih verjih energije imamo v prilogi cilje za vse posamezne države članice, pravno zavezujoče cilje, torej <laughs> težko je reči, da to ni bistven del uredbe. Torej, če želite spremeniti uredbo, potem to storite, ampak v postopku so odločanja, ne pa eh, z eh, tem eh, izvedbenim aktom. Torej, to je temeljno načelo. Torej, dragi kolegi, prosim, pozabite na vsa politična mnenja glede tega in eh, si uglejte eh, pravni vidik. Komisija je presegla svoje pristojnosti, imamo celo pravno mnenje na to temo, ki je izjemno jasno. Evropska komisija že nekaj časa eh, počne eh, podobne stvari. Eh, imamo kar nekaj dosjejev, kjer je komisija presegla svoje pristojnosti. Torej, eh, Evropska, Evropski parlament mora biti jasen. Eh, potegniti je potrebno črto. Please, Prosim, dragi kolegi, bodite kratki. Gospa Delaj. Se upravičujem. Hvala lepa, uh, gospa predsedojoča. Predlog, ki ga imamo pred seboj, zagotovo ni popoln, ampak mislim, da bi ga morali obdržati, kajti na ta način bi Evropska unija dobila uh, najstrožjo zakonodajo na tem področju na svetu. Eh, definicije, ki jih eh, vsebuje eh, ta zakonodaja, so definicije, ki jih je podprla tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Torej, kaj več še želimo? Bodimo pragmatični. To definicijo bo potrebno uporabljati v naši zakonodaji. Torej, predvsej časa smo že izgubili, čas je, da dosežemo napredek, to definicijo zahtevamo že kar nekaj časa. Eh, in potrebujemo jo danes. Če bomo zavrnili ta predlog, potem eh, bo sledilo novih deset let pogajanj. Če želimo eh, definicijo in če pravimo, da je ta potrebna za to, da zaščitimo naše državljane, potem prosim, ne zahtevamo razprave, ki bo trajala naslednjih deset let. Zadeva je jasna, potrebno je doseči napredek, zaščititi želimo. Eh, zdravje naših eh, državljanov in zaradi tega potrebujemo stroga in jasna pravila. In eh, proizvajalci morajo vedeti, kaj smejo in kaj ne smejo vključiti v pripravo svojih izdelkov. Najlepša hvala, hvala lepa, da ste bili tudi kratki. Gospa Gerling je naslednja na vrsti. Hvala lepa. Jaz sem pripravila zelo dolg govor torej bom eh, poskušala eh, izključiti določene eh, točke. Ne podpiram te resolucije. Menimo, da je predlog Evropske komisije spremljiv, ampak še zdaleč seveda nepopoln. To je, kot je Bas dejal, rezultat dolgoletnih pogajanj. Ogledati si moramo, kaj je pred nami v tem trenutku, ne pa, da si izmišljujemo razloge, kako bi lahko sprejetje eh, prestavili. Eh, tukaj gre za škodljive učinke eh, in sicer na eh, človeško eh, zdravje. Če določena snov eh, ne spada med hormonske eh, motilce, potem eh, še ni avtomatično odobrena, kajti vse snovi bodo morale biti predmet poglobljene analize. In poleg tega eh, je potrebno eh, povdariti tudi, da gre eh, za nadomestitev začasnih kriterijev. Če bo sprejet ta ugovor, potem bodo začasni kriteriji ostali v veljavi in to bi lahko vodilo v številne napake pri klasifikaciji posameznih snovi. Torej, prosim da ne nasprotujemo uh, tej uh, zakonodaji uh, in uh, naj odgovorim le uh, Basu, ki je dejal, uh, da gre tukaj za načelo pravne države, ampak uh, tukaj gre za mnenje pravne službe Evropskega parlamenta. To ni zakon, to je mnenje pravne službe. Hvala lepa. Gospa Riz. Hvala lepa, gospa predsedojoča biti moramo kratki, hkrati pa se boste strinjali eh, z mano, da smo eh, govorili o glifosatu, o akrilamidu in sedaj govorimo o hormonskih motilcih, torej govorimo eh, o, o snovih, ki škodijo evropskim državljanom, torej to je zelo pomembna tema. Hormonski motilci so del našega življenja, 800 različnih kemičnih spojin je to za katere je že dokazano, da so hormonski motilci, da vplivajo na naš hormonski sistem. E, in e, definicija pravnega okvira je ključnega e, pomena. Za pesticide že imamo sporazum in sedaj je prišlo do zamud zaradi skupne definicije. In uh, rečeno je bilo, da je pravna ocena povsem jasna. Ni tako. Uh, Pravna služba eh, Evropskega parlamenta je dejala, da je Evropska komisija presegla svoja pooblastila. Ne bom govorila o, vsem, o vseh argumentih, ki jih je navedla že poročevalka, pa tudi BAS. Gre za tehnični vidik tega dosjeja, gre za to, da se jasno kaže, da gre tukaj za pomankanje eh, ambicioznosti, niso zasnovani jasni kriteriji. Recimo gre za nekatere pesticide, ki eh, jasno vplivajo eh, na hormonski sistem eh, in nekateri bi rekli, da to ni predmet razprave, ampak potrebujemo več kot zgolj strategijo za te eh, hormonske motilce, ki obstajajo tudi v eh, embalažah, eh, v eh, igračah in tako naprej. Torej, gospa predsedujoča, glasovala bom za to nasprotovanje. Hvala lepa, gospa Hazenkamp. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča zelo dobro vemo, da hormonski motilci tudi v majhnih količinah predstavljajo nevarnost za človeško zdravje. Eh, in to so tudi rakotvorne eh, snovi, vplivajo tudi na reproduktivno zdravje človeka. Torej, eh, potrebno je zaščititi naše državljane pred tovrstnimi izdelki in sicer z ustreznimi kriteriji. Evropska komisija je kriterije predstavila prepozno, niso bili vključeni v prvotni eh, predlog, torej podpiramo to nasprotovanje. Eh, lahko bi predstavila celo vrsto argumentov, ampak se bom osredotočila na dva. Tukaj gre za to, da da je bilo potrebno preložiti predložiti trdne dokaze za uh, biocide in herbicide. Uh, izkazalo se je, da uh, so te snovi uh, hormonski motilci, ampak uh, kljub temu se ta sredstva še naprej uh, prodajajo in uh, človeško zdravje s tem ni uh, zaščiteno. Potem pa so tukaj tudi uh, druge skupine proizvodov, kot recimo igrače. Eh, ali pa eh, umetna, umetne podloge za eh, nogometna igrišča, na katerih se igrajo naši otroci. In veliko uporabljamo vtalate in pa fenol. In temu je potrebno narediti konec. Če eh, imamo kriterije, dobro, ampak mogoče bi enostavno izključili vse te eh, kemične snovi. Mislim, da jih je potrebno prepovedati. Hvala lepa, gospod Fedičini. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. E, jasno je, da je Evropska komisija e, popustila velikim multinacionalkam. Decembra leta 2015 je Evropsko sodišče ugotovilo, da je e, identifikacija kriterijev ključnega pomena in da mora biti izvedena na objektiven način gre eh, zgolj eh, za vsebnost hormonskih motilcev eh, in pri tem ne bi smeli biti upoštevani nobeni drugi gospodarski kriteriji. Ampak na, glede na sedanjo definicijo Evropske komisije velja omejitev zgolj za tiste proizvode, kjer je natančno dokazana škodljivost hormonskih motilcev to pomeni, da eh, je Evropska komisija eh, izključila eh, preventivo iz tega predloga in temu nasprotujemo, kajti vključeni bi morali biti tudi tiste snovi, ki so potencijalno škodljive za človekovo zdravje. Gospod Gizek, najlepša hvala. O tej temi smo že podrobno razpravljali in če si ogledamo predlog Evropske komisije, lahko vidimo, da niti nevladne organizacije, niti industrija niso zadovoljne za tem predlogom. Tukaj gre za kompromis, ki so ga podprle tudi države članice, ampak eh, če eh, bomo zavrnili ta eh, predlog izjeme, iz potem uh, se bo postopek samo še podaljšal. Tako dolgo se že pogajamo in poleg uh, nasprotovanja je tukaj še zahteva zelenih, da naj komisija kar se da hitro predloži nov predlog. Ja, če bomo to zahtevali, potem bo to trajalo štiri leta ali pa pet let. Eh, v tem mandatu se ne bo več nič zgodilo. In, uh, Zdi se mi, da to vrstna politika ni eh, primerna. Mislim, da moramo glasovati o tem, kar imamo pred seboj, to da je pravno gotovo s podjetjem, poleg tega pa bomo na ta način zagotovili tudi maksimalno zaščito za naše potrošnike. Pri tistih snovih, kjer škodljivost ni eh, natančno eh, določena, bo še sledila podrobna analiza, ampak zeleni. Eh, so uložili eh, ugovor tudi eh, v Nemčiji, podrobno o tem ne morem govoriti, ampak v smislu koalicije, ko imenovane Jamajka koalicije v Nemčiji, bi se lahko tudi Bas Eichhardt morda nekoliko premaknil in podporil ta kompromis. Hvala lepa, gospod Grstet. Najlepša hvala. Prioriteta, naša prioriteta mora biti, da zaščitimo zdravje naših državljanov in uh, Leta smo si prizadevali za to, da bi sprejeli stališče glede lasnosti hormonskih motilcev. Sedaj imamo pred seboj predlog, zagotovo ni povsem zadovoljiv in eh, lahko bi govorila o pesticidih. Uh, in uh, tukaj gre uh, za snovi, ki imajo učinek na hormonski sistem uh, insektov uh, in Naša odgovornost eh, je, da rečemo, eh, tega ne moremo eh, prelagati, kaj ti radi bi šli še dlje. Ja, seveda gre za hormonske motilce, vsi bi radi šli še dlje, ampak to je vsaj prvi korak. Nadaljevali bomo z delom na tem področju, ampak mislim, da je ključnega pomena, da ne sprejmemo tega nasprotovanja, kaj ti sem za predlog Evropske komisije. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za to, da je bil prispevek kratek. Sedaj pa gospod Berendt iz Evropske komisije. Uh, Najlepša hvala da ste mi dali besedo in skušal bom biti kratek, tako kot tudi vsi drugi. Veliko je bilo že povedanega o argumentih, ki so bili eh, navedeni v osnutku nasprotovanja po členu 106 poslovnika, ampak jaz se bom osredotočil predvsem na klauzulo o izjemi, ki se mi zdi, da je v srčju te razprave. Naj vas predn to eh, storim, eh, opomnim le, da je bil to zelo dolg in zapleten proces za Evropsko komisijo. Evropska komisija je predstavila eh, kriterije stalnemu odboru in sedaj parlamentu in svetu. In kot ste številni dejali, se mnenja dejansko močno razhajajo in kar smo predstavili je najboljši možni kompromis, ki smo ga lahko pripravili glede eh, točke eh, oziroma glede klauzule o izjemi, eh, naj vam povem, da je pravna služba Evropske komisije v nasprotju z upravno službo Evropskega parlamenta ugotovila, da delujemo v skladu z svojimi pristajn, pristojnostmi in eh, točka 382 ni bistven element eh, te uredbe v nasprotju z drugimi deli eh, priloge, ki so ključen del uredbe. Zaradi tega tudi ni omejitve eh, pristojnosti eh, Evropske komisije, kot v točki 78. Ta uredba želi izpopolniti dajanje na trg izdelkov, ki so manj škodljivi kot drugi in uh, izdelki, ki jih zajema ta klauzula, so manj škedljivi od številnih drugih izdelkov. In uh, poleg tega obstajajo tudi natančno določeni kriteriji za te izdelke. Torej, če bi jih samo prepovedali brez možnosti izjem, uh, bi uh, ravnali v nasprotju z uh, ciljem te uredbe. Ta klauzula uh, je bila ključnega eh, pomena za to, da bi si zagotovili kvalificirano večino v stalnem odboru. Torej, gospod Eichhout je dejal, da bom to uporabil kot grožnjo. To ni grožnja, to je dejstvo. Brez te klauzule ne bi imeli kvalificirane večine v stalnem odboru in eh, v nasprotju eh, z tem, kar pravi to nasprotovanje. Eh, ne bi eh, mogli predstaviti tega besedila tega, v spremenjeni obliki, zaradi tega, ker ne bi imeli podpore stalnega odbora in potem bi še naprej veljali umestni kriteriji, kot je dejala ena izmed poslank. In umestni kriteriji ne služijo cilju, Eh, v teh umestnih ukrepih so identificirane napačne snovine, tiste, ki dejansko imajo lasnosti hormonskih motilcev. Sveda ta predlog ni popoln eh, v učeh številnih, vendar pa predstavlja pomemben korak naprej v primerjavi z umestnimi kriteriji. In predlagali smo tudi klauzulo o eh, reviziji, glede na izkušnje, ki jih bomo zbrali pri izvajanju teh kriterijev. Torej, kriterije lahko nadgradimo in jih spremenimo v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa. S tem smo zaključili našo razpravo o hormonskih motilcih. Sedaj pa bomo prišli na glasovanje. Ampak preden začnemo z glasovanjem, imamo nekaj tem, o katerih naj bi glasovali danes, ampak prejeli smo dve zahtevi za predstavitev glasovanja. Torej o tem eh, bomo morali odločati. Najprej eh, želimo predstaviti glasovanje oziroma nekateri želijo predstaviti glasovanje o akrilamidu, eh, vendar pa drugi nasprotujejo predstavitvi, tako da bomo morali glasovati o tej zahtevi. Kdo je za to, da bi sprejeli predlog, da predstavimo glasovanje o akrilamidu na eh, 12. oktober? storimo to uh, elektronsko, tako bo lažje. Glasujemo. Does everyone uh, have this card and voted? Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, o tem bomo glasovali danes. Drugi predlog za predstavitev je eh, predstavitev eh, glasovanja o mednarodnem upravljanju oceanov. Ali kdo nasprotuje, da bi to glasovanje predstavili? Zahtevo je dal poročevalec sam. Temu nihče ne nasprotuje, torej eh, smo to sprejeli. O tem bomo torej glasovali novembra. Potem pa začnemo sedaj z glasovanjem. Prva točka na dnevnem redu je glasovanje o nasprotovanju po členu 106 poslovnika, gensko spremenjena soja FG72 in, eh, in tako naprej. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. And the vote is closed. And it is adopted. Prejeto. Naslednja točka je nasprotovanje Po členu 106 poslovnika, o gensko spremenjeni soji DAS 444066. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. tretje glasovanje zadeva nasprotovanje po členu 106 poslovnika v zvezi z akrilamidom v živilih. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. zavrnjeno. Naslednje glasovanje, tukaj gre za nasprotovanje v zvezi z lastnostmi hormonskih motilcev. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj bomo glasovali o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom členoma 290 in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije. Najprej glasujemo o predlogih sprememb. 1, 2, 3 in 12 do 123, eh, kdo je za, proti, sprejeto. 1, 2, 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 129 in še naslednji postane ta brezpredmetna. Zdaj pa še zadnja stran, 159, eh, kdo je za? 159, kdo je za? 159. Proti, zdržani, zavrnjeno. 124 in 127, tudi 131 do 158 in 160 do 184. Kdo je za vse te predloge sprememb? Proti, zdržani, zavrnjeno. Pa še končno glasovanje elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj bomo glasovali še o pismu, ki ga bom poslala v imenu našega odbora. In tam bodo vključeni predlogi sprememb, ki smo jih sprejeli to bo v prilogi k temu pismu. Kdo podpira pismo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Še eno točko imamo za glasovanje. we vote on implementation of EU. Glasovali bomo o izvajanju makroregionalnih strategij EU. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Kompromis dve. Za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Kompromis tri. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za, proti, vzdržani? Želite, da preverimo predlog spremembe 9? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 12. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 47. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 49 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto, 51 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto, 62 za, proti, vzdržani, sprejeto, 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 za, proti, vzdržani sprejeto. 65 za, proti, vzdržani sprejeto. 66 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 67 za, proti, vzdržani, sprejeto 68 za, proti, vzdržani, sprejeto 69 za, proti, vzdržani, sprejeto 70 za, proti, vzdržani, sprejeto 71 za, proti, vzdržani, sprejeto 72 za, proti, vzdržani, sprejeto, 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še osnutek mnenja, kot je bil spremenjen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 while uh, you will uh, stay with us or leave. Prosim, če ste čim tišji, ne glede na to, ali odhajate iz dvorane ali ostajate tukaj. Nadaljevati moramo. Colleagues and the other participants. Dragi kolegi in drugi sodelujoči na tem sestanku, prosim če nam omogočite nadaljevanje. Sporočila predsednice imam o različnih temah. Najprej eh, naj povem, da smo zaznali napako v uredbi, ko gre za biocidne proizvode. In sicer uh, gre za prilogo 1, kategorijo 6, za tretjo vrstico ustrezne tabele. Gre pa tudi za številke komisije in kas. In uh, službe sveta so prosile parlament naj da svoje soglasje k popravku te napake. Zato moramo Eh, pripraviti korigendum oziroma je ta že bil pripravljen k temu besedilu. Imamo tudi pravilo, ki to omogoča. Korigendum je bil poslan vsem članom našega odbora v sredo in če ne bo ugovorov do konca današnjega srečanja odbora, potem bo ta korigendum uh, veljal za sprejetega in bo tudi poslan parlamentu. Um, da bo objavljen na zasedanju, na prvem plenarnem zasedanju oktobra. No. Potem imamo pa še pogajanja o LULUCF. Um, ehm, plenarno zasedanje je sklenilo, da se LULUCF pošle nazaj v NV za medinstitucionalna pogajanja, to je v skladu s pravilom 69F Mm, predsedujoča bo vodila to pogajalsko ekipo, eh, hkrati pa bo ekipa sestavljena iz poročevalca in poročevalcev v senci. Potem pa ETS eh, e za letalstvo, to eh, se tudi pošle nazaj v Envi za medinstitucionalna pogajanja. Predsednica bo vodila ekipo, pogajalsko ekipo, ki jo bodo sestavljali še poročevalka gospa Grling in poročevalci v senci potem uh, oktobrska in novembrska zasedanja odbora in vi, po odločitvi generalnega sekretarja, da se začne tesno obdobje, v katerem bodo sestanki uh, v tednih odborov v torek in sredo, se bodo torej ti sestanki popovdne začeli že ob 14.30. In to velja za srečanja Envija za sredo 11. oktobra, torek 21. novembra, torek 28. novembra. In eh, na vseh teh zasedanjih se bo popovdanski del zasedanja začel ob 14.30 na mesto, ob 15. Kar se tiče zasedanja 12. oktobra, popovdne. Eh, to srečanje bo sproščeno. Zaenkrat smo ga imeli v rezervi, ampak eh, eh, tega srečanja potem ne bo. Jutranji del zasedanja pa se bo odvijal, kot je bilo načrtovano. Imamo tudi napovedano delavnico o prvih rezultatih programa LIFE za obdobje 2014 do 2020. Eh, ta delavnica bo potekala 10. oktobra od 10 do 12.30. Eh, gre pa za to, da se člane obvesti o izvajanju programa Life in eh, o prvih rezultatih integriranih projektov tega programa. Vsi ste lepo povabljeni k sodelovanju. Moram tudi poročati o medinstitucionalnih pogajanjih. imamo svežen okrožnem gospodarstvu, imeli smo tretji neformalni trialog eh, o, o eh, paketu o odpadkih. Eh, pogajali smo se o različnih temah in spredaj je bila odločitev, da se na tehnično raven vrne delo o direktivi o, o odpadkih pri embalaži in pri gorivih o nekaterih temah bo treba še razpravljati ponovno na politični ravni. Kompromisi so bili doseženi o eh, tem, kako se znebiti odpadkov, o odlagališčih. O ciljih bomo razpravljali pozneje. Potem imamo tudi hierarhijo odpadkov, eh, priloga 4a, gre pa tudi za eh, nevarne odpadke potem eh, odločitve o eh, stranskih eh, odpadkih pa so bile preložene. Toliko o odpadkih. Potem imamo tudi še pogajanja o direktivi, kako spodbujati stroškovno učinkovito zmanjšanje odpadkov emisij in pa investicije v nizkooglično gospodarstvo. Imeli smo četrti neformalni trialog o ETS. 13. septembra je to potekalo v parlamentu. Ali je res potekalo v parlamentu? Ne spomnim se več. Razpravljali smo o ključnih eh, spremenljivkah eh, v zvezi z mandatom Kureperja 8. septembra v Štrasburu je to potekalo, saj res, v parlamentu. Dosegli smo bistven napredek eh, glede MSR določb in predsedstvo se je odločilo, da to vrne nazaj v države članice. Mi smo želeli mehanizem sveta pospešiti za eno leto, zato da se omeji eh, veljavnost eh, dovoljen MSR. predsedstvo je pozdravilo ta predlog med trialogom. Imeli smo tudi zelo izčrpno razpravo o eh, skladu za inovacije. Mogoče lahko rečemo, da je stališče institucij o tej temi eh, malo zbližano. Imeli smo tudi oziroma dosegli smo začasni dogovor o številnih elementih predvsem eh, je pomembna prostovo, oziroma prostovoljno um, ukinjanje, če pride do zaprtja eh, kapacitet proizvodne električne energije, potem, če pride do različnih produkcijskih sprememb in tako naprej. Potem imamo še ETS za letalstvo prvi informalni, informalni, torej neformalni trialog je potekal. Začeli so s tem, da se predstavijo stališča parlamenta in sveta in pa razlogi za to stališče. Eh, legalna oziroma pravna varnost je tukaj pomembna za operaterje. Eh, Kakršne koli nadaljne spremembe se svetu zdijo preuranjene komisija je pripravljena pregledati korake eh, naprej, eh, zato da bi se zbližali stališče obih strani. Naslednje srečanje in pa možni dogovor je predviden za 18. oktober. Toliko zaenkrat o zadnjih trialogih, ki smo jih imeli. Zdaj pa gremo nazaj k našim razpravam, ki so predvidene za danes. Naslednja točka, samo da najdem, je notranji trg z električno energijo, prenovitev. Poročevalec je gospod Belet. Razpravljali pa bomo o osnutku mnenja. Poročevalec zdaj dobi besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tukaj se ukvarjamo z uredbo, ne z direktivo. Mm, za direktivo je odgovoren gospod Poč. Gre za del svežna za čisto energijo. Glavni odbor je ITRE. To, kako je organiziran trg električne energije, je seveda pomembno tudi za podnebne cilje in zato je vključenost našega odbora tudi zelo pomembna. No, zakaj tukaj gre? Gre za to, da se spodbujajo obnovljivi viri energije, da se poveča kapaciteta eh, doseganja ciljev dekarbonizacije na najučinkovitejši način in to seveda zahteva, da eh, se obnovljivi viri energije tudi vključijo in da postanejo čim bolj stroškovno učinkoviti. Nekaj bi rad povedal tudi o mm, kapaciteti, eh, ki bo potrebna mm, za okrepitev. No, zdaj pa nekaj točk. Eh, prednostno dispečiranje. Nove tehnologije postajajo vse bolj zrele, vse bolj pripravljene in uh, mogoče je kljub vsemu še preuranjeno glede na negotovost na trgu, da se predvidi um, hitro končanje tega prednostnega dispečiranja. V predlogu spremembe 20 zato predlagamo previdno oceno um, odstranitve prednostnega dispečiranja v korist uh, obnovljivih virov. Potem imamo še enega ključnih elementov te prenove. To je eh, primernost eh, virov in pa kapacitetni mehanizem. Vsi podpiramo pristop komisije, da bi imeli koordinirano metodologijo na evropski ravni. To je pozitiven pristop. Uh, ampak mislimo, da potrebujemo dobro oziroma še boljše ravnotežje, kot že obstaja med na eni strani evropsko metodologijo in na drugi strani eh, specifičnostjo na regionalni ravni. In zato predlagamo, da se oceno na evropski ravni dopolni v prihodnje tudi z ocenami na regionalni ravni. Torej ocene, ki se bodo osredotočale na specifike regionalnih ravni. Mi imamo tudi mehanizem eh, zmogljivosti. Ne moramo prepustiti trgu samemu eh, to eh, dobavo oziroma dostavljanje energije. Ne smemo zato črtati mehanizmov eh, zmogljivosti, vendar pa je treba upoštevati tudi stroške za uporabnike. Razlog za oceno mehanizmov zmogljivosti bi morali proučiti z vseh vidikov, tudi stroškovnega vidika in z vpliva eh, tega mehanizma na eh, račune uporabnikov. In še en element v tem smislu je tudi dejstvo, da je treba vzpostaviti mehanizme zmogljivosti na osnovi preglednih kriterijev, ki bodo dopuščali dovolj uh, fleksibilnosti. Ti mehanizmi tudi ne smejo nasprotovati podnebnim ciljem Evropske unije. No pa še en specifičen kriterij 550 gramov CO2 na kilovatno uro. Mm, to so emisijski standardi za mehanizme zmogljivosti. Tukaj bi morali pogledati tudi e, način, kako je definiran ta kriterij. E, plinske turbine e, so tudi tukaj v igri in tukaj. Eh, te ne zadostijo takoj kriteriju 550 eh, mg. In zato je treba upoštevati tudi ta vidik in bi zato mogoče morali zagotoviti nekaj več fleksibilnosti na tem področju. Pa še ena tema, ki ni neposredno povezana z nami, bolje povezana z delom odbora ITRE in pa z njihovo vlogo pri tej prenovi gre za eh, tako imenovane TSO, upravljalce prenosnih sistemov. Imamo regionalne operativne centre in eh, zelo podpiramo učinkovito koordinacijo evropskega energetskega sistema eh, z regionalnimi sistemi. Vprašanje, ki ga tukaj sprožamo, pa je, ali to lahko naredimo od zgoraj na vzdolj. Mi zato predlagamo to, da se isti cilj doseže od spodaj na vzgor. In mislim, da moramo res uh, pri prenosnih sistemih uh, opredeliti evropski sistem in to povezati z operaterji na regionalni ravni. Zato je pomemben pristop od spodaj na vzgor da se doseže tudi vse regionalne centre. To so torej tisti glavni cili, ki jih želimo doseči. Veliko predlogov sprememb smo vložili, veselimo pa se tudi že predlogov kolegov. Vi pa boste potem povedali tudi, eh, kateri je eh, rok za vlaganje predlogov sprememb. Hvala, hvala gospod Belet. Zdaj pa poročevalci v senci. Gospod Poč bo prvi spregovoril. Uh, Hvala, gospod eh, Belec, za vaš eh, osnutek. Eh, situacija je res težavna. Ta dosije sploh ni bil predviden najprej in zdaj sva tukaj dva poročevalca za skoraj isto temo. Veseli me, da je vaš način razmišljanja zelo podoben mojemu. Tudi sam sem svoje poročilo pripravil na podoben sistem kot vi, ko sem se osredotočal na direktivo. Pozdravljam to, da ste omenili eh, spremembe pri regulativnih operativnih eh, centrih. Eh, to bo priporočilo, kajti eh, mm, to je v skladu eh, z, z pristojnostmi teh organov. Imamo tudi spremembe predvidene v določenih členih. To se mora odražati v členu 5, namreč, ko gre za zagotavljanje te energije in pa prenos torej gre za domačo dobavo električne energije, um, kadar je ta bolj uh, stroškovno učinkovita. Moramo razmisliti tudi o, o obvezni regionalni dimenziji distribucijske tarife um, bi morali postavljati nacionalni regulativni organi, treba je tudi upoštevati stroškovno učinkovitost, treba pa je odraziti tudi različne geografske pogoje, potem različne vzorce eh, potrošnikov in pa tipologijo eh, električne mreže. Zagotoviti je treba enake pogoje za vse in mislim, da bi to tudi morali upoštevati pri naši prenovi mislim, da bi morali razpravljati o tem, kako, torej v kolikšni meri mora cena odražati ponudbo in povpraševanje. Mm, vedno to mora biti pro bono publiko, torej v korist eh, javnosti. Zelo težko. Eh, bo morda zagotoviti investicije, sploh če želimo spodbujati eh, čisto energijo in inovacije in krepiti regionalno dimenzijo. Potem prednostno dispečiranje. To je močno urodje za spodbujanje inovacij in inovativnih virov, hkrati pa to lahko postane tudi element, ki moti trg. Zato mislim, da bo tukaj treba doseči ravnotežje eh, in z tega vidika tudi pozdravljam eh, vaš predlog v zvezi s tem. Če pogledamo izjeme glede uravnoteževanja eh, pristojnosti, tukaj bi lahko prišlo do um, diskriminiranja do določenih akterjev. Vsi akterji bi morali biti deležni enakih pogojev in če si bomo izbrali prednostno obravnavo, potem moramo eh, res natančno eh, proučiti, kakšen bo rezultat eh, takšne obravnave. Veseli me to, da so najni predlogi dokaj podobni in upam, da bomo sporočevalci v senci vse skupaj še dopolnili. Hvala. Gospa Višnjevska. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Najprej se želim gospodu Biletu zahvaliti za opravljeno delo, želim se mu zahvaliti tudi za pripravljenost za sedelovanje in eh, kar zadeva eh, cilje, moram reči, da se z njimi strinjam. Prav tako pa se strinjam tudi eh, z tistimi predlogi in rešitvami, ki so v besedilo. Seveda je treba eh, izboljšati delovanja energetskega trga, prav tako je treba integrirati sisteme eh, obnovljivih virov energije z eh, klasičnimi. Mm. Obnovljivi viri energije ne smejo predstavljati bremena, treba jih je integrirati, trenutno so precej razbiti. Na ta način bo mogoče zmanjšati emisije CO2, zmanjšati stroške in bo mogoče upoštevati tudi regionalne specifi eh, specifičnosti države članice pa morajo zato imeti potrebna sredstva, zato da bodo lahko sama eh, odločale o svoji energetski mešanici, ampak ta pristojnost je še vedno v rokah držav članic. Eh, Evropska eh, unija je zelo raznolika, kar zadeva uporabo virov in energentov. In zato moramo biti previdni, ne smemo eh, Eh, ukrepati samo na ravni EU, to je treba upoštevati pristojnosti tudi drugih ravni. Najobčutljivejša točka, po mojem mnenju, je uvajanje tehničnih standardov za emisije CO2 in eh, več kot 550 eh, miligramov na kilovat ne bi smeli preseči. To bi moralo veljati za tiste enote, ki že delujejo. Komisija je nekoliko v zadnjem trenutku eh, predlagala to obveznost, malo prednje objavila eh, besedilo. Veliko odločitev je bilo sprejetih na visoki ravni, ni bila pa narejena nobena ocena učinka. Zaradi tega prihaja do špekulacij, zakaj je eh, vse skupaj potekalo na ta način, kaj se skriva za vsem tukaj. Ne bom o tem več govorila, ampak ne moremo racionalno reči, da Eh, bi ta mehanizem imel kot cilj samo, eh, da bi imel ta ukrep eh, za cilj samo varstvo okolja. Ne, nekaj se verjetno skriva za vsem tukaj. E, obrnili smo se tudi na eno e, podjetje, na eno grško podjetje, da bi dobili odgovor, ampak ga nismo e, dobili in tako ne vemo, ali naj bi teh 550 mg na kilovatno uro imelo pozitiven učinek ali ne, kar pa zadeva euroelektrik. Nobenega dvoma ni. Raven emisij je določen na evropski ravni vsaka država mora imeti možnost izvajati svojo lastno energetsko politiko. Danes emisije. Danes je emisije mogoče zmanjšati s subvencijami. Te subvencije so dosti eh, bolj korisne kot pa eh, koriščenje sredstev iz drugih skladov, iz drugih področjev. In eh, ne V nekaterih državah, kot eh, je Poljska, naprimer, uvažamo plin iz Rusije in na ta način zmanjšujemo eh, energetsko negotovost oziroma negotovost eh, dobave z elektriko. Zmanjšati je treba emisije na ravni EU, ampak to negativno vpliva na socialne stroške, to negativno vpliva na elektrifikacijo. Eh, računi za elektriko so vedno večji. Elektrifikacija prevoza je en ključnih ciljev, ki ga določa eh, polska vlada, ampak eh, žal imam občutek, da poročevalec verjetno ne pozna situacije v drugih državah v Evropi. Mogoče bi moral malo bolj se zanimati, kako so stvari urejene v drugih državah. Gospod poročevalec, vi greste pa še dlje. Vi predlagate uporabo eh, eh, oziroma doseganje teh meja brez eh, prehodnih obdobij. Skratka, eh, stvari naj bi se spremenile takoj po začetku veljavnosti tega eh, besedila. Pričakujem še nadaljne razprave o tem in upam, da bomo lahko na končno prišli do dobre rešitve za države članice, tako da bo lahko vsaka država sama opredeljevala tudi v prihodnje svojo energetsko politiko in moje najboljše eh, želje za prihodnost gospa Jetenmaki. No, gospa Karolina Pancetu danes ni z nami in zato me je prosila, naj izpostavim naslednje točke in zato bom prebrala, kar je napisala. Najprej pozdravljamo predlog komisije. Nam se zdi, da je to uh, zelo uh, dober predlog, uh, ki bo omogočil nadaljno integracijo energetskega trga. Prav tako se strinjamo s poročevalcem, strinjamo se pri mnogih stvarih, zlasti pozdravljamo njegov podarek na pomenu medsebojnih povezav za eh, ustrezno delovanje notranjega energetskega trga. Potem eh, pozdravljamo tudi njegove pomisleke v zvezi z mehanizmi zmogljivosti, Eh, ti morajo temeljiti na eh, kriterijih transparentnosti in ne smejo biti v nasprotju z energetsko in podnebno politiko. Treba pa je ukrepiti po našem mnenju naslednje določbe. Najprej bi želeli podariti eh, pomen medsebojnih povezav. Trenutno medsebojne povezave na čezmejni ravno niso povezali Eh, zadostne, da bi omogočile ustrezno delovanje energetskega trga in da bi omogočile odpraviti energetske otoke v nekaterih regijah. Podarjamo, vsaka država članica mora doseči raven medsebojne povezljivosti, ki bo predstavljala vsej 10% trenutne proizvodne zmogljivosti do leta 2020. Na ta način bo mogoče do leta 2030 eh, doseči ambiciozneše cilje. Drugič, prepričani smo, da lahko skladiščenje eh, e, e, električne energije igra zelo pomembno vlogo, ne samo na ta način, da eh, bo zapolneval praznine, ki bi nastale, ampak tudi zato, ker omogoča državljanom, da da postanejo aktivni potrošniki. Zato bi želeli, da skladiščenje električne energije igra pomembnejšo vlogo in dobi pomembnejše mesto v uredbi. Tretjič, kar zadeva predno, prednostno razpečavanje, smo prepričani, da za tiste države članice, ki še niso dosegle svojih eh, ciljev obnovljivih verov energije, ta metoda lahko igra pomembno vlogo in zato jo je treba ohraniti. In ne na zadnje, prepričani smo, da je mehanizem zmogljivosti nekaj, kar je treba vzpostaviti na podlagi ocene učinka, ki mora biti jasno opravičen in mora vključevati tudi kriterij fleksibilnosti v procesu selekcije eh, ponudnikov eh, zmogljivosti Eh, generacije električne energije in veselimo se dobrega nadaljnega sodelovanja. Now, Madame Kilonen. Gospod Kilonen. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti za dobro opravljeno delo poročevalcu tudi ko gre za ta vprašanja, moramo upoštevati eh, podnebne spremembe. Te so vedno prisotne v takih razpravah. Nekaj manjših pripomb na celotno besedilo. Mesto potrošnika, mesto porabnika električne energije je zelo pomembno. Eh, energija in električna energija sta storitev in zato moramo upoštevati eh, mnenje potrošnika, eh, zagotoviti moramo, da bo trg deloval bolje. V Evropi se veliko vlaga v proizvodno električne energije, ampak energetska revčina še vedno ostaja zelo veliki ziv. Vsi državljani nimajo zadostnega dostopa do eh, energentov in energetov moramo najti eh, rešitve, kako bomo povečali investicije v fleksibilne rešitve. Razmišljati moramo o možnosti financiranja, tako da bi lahko vsak državljan imel eh, boljši dostop do energentov, da bi imel več možnosti, da bi lahko izkoriščal nove inovativne rešitve in nove tehnologije, ki prihajajo na trg. Potrebujemo inteligentna omrežja, ta moramo še bolj razviti, potrebujemo dobre storitve za potrošnika. Vse to je zelo pomembno in ravno tako bi bilo treba potrošnikom in gospodinstvom zagotoviti možnost izkoriščanja vsega, kar prihaja na trg. Ne, da bi to negativno vplivalo na njihov račun za elektriko boljše povezave so nujne. Ustvarjati moramo enake pogoje za vse načine proizvodne električne energije, prav tako je treba zagotoviti varno skrbo z energijo. Več izkušenj mogoče potrebujemo. Za nekaterimi novimi tipi energije, preden Eh, začnemo graditi velike instalacije, kajti ugotavljamo, da teh velikih objektov ne moremo graditi, pred ne vemo točno, kakšni bi stroški, kaj bo to pomenilo širše gledano na okolje. Mi eh, na severu imamo nekoliko poseben sistem, ta sistem pa je dobro deloval in to bi bil dober primer sodelovanja med različnimi sektorji in upam, da boste mogoče lahko ta sistem eh, preučili in ga uporabili tudi druge eh, v Evropi. Hvala lepa, gospod Sklek. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej pozdravljam poročilo kolega Beleta in lahko vam povem, da se strinjamo o nekaterih pomembnih temah. Na začetku pa želim podariti štiri glavne cilje. Te cilje moramo imeti pred očmi, ko bomo oblikovali novo zakonodajo za naslednje desetletne. Najprej, EU je podpisala pariški sporazum. Javno smo se zavezali, da želimo biti vodilna sila na področju obnovljivih videoenergije in energetske učinkovitosti. Drugi cilj. Državljani morajo biti v samem središču energetske tranzicije, energetskega prehoda in pričakujemo, da bo energetski svežen zagotovil državljanom električno eh, energijo po ceni, ki si jo lahko privoščijo, ravno tako pa upamo isto za našo industrijo. Potem tretja stvar, ki je pomembna, eh, dali smo tudi nekaj predlogov sprememb eh, za to in sicer ta tretja stvar je regionalno sedelovanje. Tu ne govorim samo o eh, regionalnih centrih za sodelovanje, ampak tudi o drugih velikih. In četrti zelo pomemben cilj, ki je tudi eden od stebrov energetske unije, to so pa vlaganja v inovacije in nove tehnologije. Začel bi pri tem zadnjem cilju. Želel bi povedati naše mnenje, o tem smo že razpravljali tukaj imamo nekaj misli v zvezi z temi mejami, 550 gramov na kilovatno uro. In moramo reči, da so to meje trenutne tehnologije. Če se pogovarjate z deležniki, boste slišali, da bodo potrebovali nekaj denarja za inovacije in raziskave, da bi razvili nove uh, tipe uh, plinskih turbin, ki bi bile fleksibilnejše. Če pa govorimo o mehanizmu zmogljivosti, pa moramo upoštevati tudi to, da je najpomembnejši del teh mehanizmov fleksibilnost. Z višjim deležem obnovljivih virov energije v mehanizmu moramo imeti eh, tudi moramo upoštevati, da imamo tudi nefleksibilni del zmogljivosti. Če bi dovolj denarja, vložili v inovacije, sem prepričan, da bi naša ministrstva lahko eh, razvila obstoječe eh, plinske turbine, tako da bi dosegli te bolj ambiciozne cilje emisij. Prav tako pa moramo dati prave smernice industriji za skladiščenje električne energije. Trenutno je to bolj znanstvena fantastika, ampak to je pomembno tudi z komercialnega vidika. No, če se vrnem k regionalnemu sodelovanju, podpiramo ta pristop v zvezi z ustreznostjo virov. Pomembno je, da se dogovorimo na nacionalni in regionalni ravni o ustreznosti virov in seveda eh, to se bo videlo neposredno na računih naših državljanov potem državljani morajo biti v samem centru energetskega prehoda. E, trg moramo odpreti novim akterjem, to je državljanom. potem energetskim skupnostim. Tega trenutno ni. In veliko možnosti je, da se bodo pojavile v naslednjih letih. To je prednostno dispečiranje. To je pomembno, če želimo biti vodilni na področju obnovljivih virov energijo in če želimo doseči cilje pariškega sporazuma. Te moramo torej izvesti tudi na eh, eh, sistemih distribucije, ne samo dispečiranja potrebujemo. Pa oceno učinka, da bi videli, če la, lahko eh, tehnologije na tem področju se uvajajo brez dodatnih eh, subvencij. Obstoječi projekti morajo imeti prednosti eh, spečiranje zaradi obstoječih finančnih obveznosti, pri novih bo pa treba razmisliti o. Eh, insolvencia. In seveda upamo na plodno sodelovanje pri finalizaciji tega dokumenta. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Gospa Grostet. Hvala lepa. Najprej želim izraziti vso podporo eh, delo, ki ga je opravil Ivo. Belet, eh, trg eh, energije mora biti dosti bolj fleksibilen, treba je eh, vključiti energijo iz obnovljenih virov energije in treba je tudi postaviti naše državljane v središče in naš poročevalec to ravnovesje išče. Državam članicam moramo omogočiti, da sprejmejo mehanizme zmogljivosti, ti so bistvenega pomena za to, da zagotovimo varnost dobave eh, električne energije, vendar pa bi potrebovali vsako leto študijo adekvatnosti, potrebujemo dolgoročno vizijo in vse, kar preprečuje to dolgoročno vizijo, ne gre v pravi smeri. Obnovljivi energije so vedno bolj prisotni, to je v redu, ampak želela bi, da bi eh, eh prioriteto rezervirali samo za tiste tehnologije, ki še niso zrele, se pravi pomorske energije ali eh, potem eh, hidroelektrarne. To so majhne, majhni projekti trenutno, ki še vedno potrebujejo eh, pomoč in podporo. Zato je pomembno to izpostaviti, kar zadeva eh, vzpostavitev operativnih regionalnih centrov. To se mi zdi pametno, ampak spet ne smemo oziroma te centri ne smejo posegati v ravnotežje električnega ravnotežja. Torej, prenos analitičnega dela na te centre bi bilo dobro, ampak pomembno je, da bi operativni del ostal tam, kjer je. Kaj ti od če bi se zgodilo drugače, bi ločevali med operativnimi odločitvami in odgovornostjo. E, in to ne bi bilo pametno in zato moramo pri tem vprašanju biti zelo pozorni. Toliko sem želela prispevati k tej razpravi. Hvala lepa, gospa Grostet. Gospod Lise. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa tudi Ivo Beletu za njegov uh, osnutek, tudi Kristijanu Karinšu bi se rad zahvalil, uh, ki se s to temo ukvarja v odboru ITRE. Želimo uh, zanesljivo in pa tudi cenovno ugodno energijo, zaradi tega pa potrebujemo konkurenčnost in pa uh, inovacije. Eh, in sicer eh, veliko inovacij, zato da se bomo lahko eh, odzvali na nihanja pri zagotavljanju obnovljivih virov energije. V stiku sem z največjimi potrošniki energije v Nemčiji. Gre za proizvajalce aluminija, ki potrošijo en odstotek vse energije energije v eh, Nemčiji in eh, dejali so, da bi bil potreben ustrezen finančni model, če želimo, da eh, to deluje. Jaz osebno sem nekoliko skeptičen, kar zadeva zmogljivosti. Mislim, da obstajajo tudi druge možnosti, da najprej pustimo, da trg deluje sam po sebi, potem pa pripravimo neko strateško rezervo. Torej, dovolimo trgu čim bolj proste roke. Gospa Višnjevska, nečesa nisem razumel mogoče je šlo za težavo v tolmačenju, kaj ti rečeno je bilo, da je notranji trg v pristojnosti držav članic. No, to eh, pa res ne drži, to je namreč temeljni element Evropske unije in to velja seveda tudi za energijo določene zadeve države članice urejajo same, ampak zagotovo ne na notranjem energetskem trgu, kajti v nasprotnem primeru bi bilo to skregano s pametjo, kajti eh, vse skupaj bi bilo veliko draže, če bi države članice področje urejale same. Kristjan Skarinš v eh, pristojnem odboru eh, se je tudi eh, strinjal za številko 550, ampak da je morda potrebno pojasniti, da tukaj ne gre za strateško rezervo, ampak za zmogljivosti. Poleg tega pa podpiram tudi predlog Iva Beleta, da naj bi si ponovno ogledali prednostno dispečiranje. In uh, potem je tukaj še vprašanje, kako hitro bomo lahko začeli in s katerimi obnovljivimi uh, eh, veri energije in eh, bomo še nekaj časa potrebovali prednostno dobavo za elektrarne. Gospod Balco. Najlepša hvala. Kar zadeva notranji trg za električno energijo oziroma uh, regulacijo tega trga, mislim, da je to zelo vroča tema. In sicer zato, ker je pomembno določiti, katera področja spadajo v pristojnost Evropske unije in katera področja uh, v uh, pristojnost držav članic. Mislim, da je osem nacionalnih parlamentov podalo eh, svoje mnenje in ti parlamenti so mnenja, da je eh, ta eh, nova zakonodaja v nasprotju z načelom subsidijarnosti v stališču mađarskega parlamenta je zapisano, da naj bi pristojnosti eh, prenesli na raven Evropske unije in sicer kar zadeva eh, zmogljivosti in da je to kršito načela subsidijarnosti. Potem pa je tukaj še člen 23, eh, ki omejuje vsega, možnost eh, držav članic, da same določajo energetsko mešanico. Določena področja, določene pristojnosti naj eh, bi eh, bile prenešene na raven Evropske unije, medtem ko izvajanje ostaja na ravni držav članic. Poleg tega pa je v stališču mađarskega parlamenta zapisano tudi, da trenutno nacionalne države že imajo instrumente, s katerimi bi lahko zaščitili uporabnike. In eh, na ta način bi lahko tudi zmanjšali energetsko revščino. Vprašanje je, v kolikšni meri je določanje cen v državah članicah omejujoče za uporabo teh novih instrumentov. Hvala, predn dam besedo spet eh, poročevalcu za eh, odgovore na to vprašanje. Želim dati besedo predstavniku komisije, gospodu Van Hastanu. Hvala lepa, predsednica, za to priložnost, ki mi omogoča dati prve odgovore v današnji razpravi. Z velikim zanimanjem smo prisluhnili vašim mnenjem in prispevkom, kajti vse to res prispeva k razpravi in k nadaljnemu delu v komisiji. Vseeno pa mi eh, dovolite, da vam eh, predstavim nekaj misli povezanih s to spremembo. Prva stvar, ki jo moramo vedeti, prvi razlog za ta predlog komisije je dvojni. Najprej želeli smo zagotoviti, da so trgi pripravljeni oziroma da je trg pripravljen za obnovljive vire energije. Želeli smo ukrepiti fleksibilnost in trgovanje in želeli smo vsem eh, strankam omogočiti, da po enakih pogojih sodelujejo na tem trgu. Eh, to, kar smo določiti do leta 2030, je Eh, prilagojeno tej tranziciji, ki smo jo imeli v mislih. Pred desetimi leti eh, so bili obnovljivi energije na nastajajoča tehnologija, sedaj so tehnologija, ki je vedno bolj prisotna in do leta 2030 bodo to glavni sistemi. 60 odstotkov zmogljivosti do leta 2030 bo temeljilo na obnovljivih virih energije. Eh, imamo sicer eh, določene izjeme v zakonodaji, ki niso več ravno smiselne, eh, kajti v bistvu nekatere kompenzirajo za koristi, ki jih te zagotavljajo. Zato vas prosim, da razmislite o tem, ali je to ravno teže, ki ga komisija želi, se pravi spodbujati integracijo obnovljivih energije in regulirati izjeme ali to ni bilo mogoče pravo ravnotežje, to, ki ga predlaga komisija v novem predlogu. E, potem e, drugi element pristojbine, e, omrežnine, pardon. Komisija je razmišljala o tem, kako bi zmanjšala oska grla, istočasno pa bi želela pospešiti investicije v komisijo Eh, medsebojno povezljivost in njihovo razpoložljivost. Mogoče je to korak preveč, bi, bi kdo rekel. Ampak potem se postavi vprašanje, kaj bi pa morali storiti, da bi to spet postalo možnost in pod katerimi pogoji. Razprava je torej naslednja. Kakšne strožje eh, pogoje bi morali sprejeti za to, da bi spodbudili integracijo EU in odpravili oska grla. 15 oziroma 10 odstotkov eh, v medsebojnem povezovanju. To je običajni zavezojoči kriterij in zelo težko je ta cilj prevesti v eh, specifične okoliščine držav članic. Zato bi morali reči, da je medsebojna povezljivost eh, en del kabla, ampak eh, razpoložljivost je pa odvisna od tega, kaj naredijo udeleženci na trgu. Kot naprimer pri čezmejni naprotni trgovini oziroma ponovno dispenčiranje. Vse to stane. Druga opcija, o kateri bomo razmišljali, je kako najprej določiti prioritete, eh, za prihodek eh, iz eh, eh, oskih grl in kako eh, pokriti določene stroške, ki danes niso pokriti. Tako da bi izboljšali tudi eh, razpoložljivost, eh, zmogljivosti, medsebojne povezljivosti. Kar zadeva ustreznost verov, Omenil sem že, da je komisija želela povdariti eh, in pospešiti integracijo obnovljivih virov energija. Zagotoviti moramo, da bodo trgi bolje eh, pripravljeni za investiranje. Sedaj prihaja do profiliranja. Eh, imamo mehanizme zmogljivosti, ki so vseh sort, nekoordinirani, in v bistvu subvencioniramo presežno zmogljivosti. Če bi imeli evropski sistem ocenjevanja na tem področju, bi lahko zagotovili naslednje. Če se zmogljivosti upoštevajo, se upoštevajo samo takrat, ko so potrebne. Torej, samo takrat so uh, upravičene do uh, subvencij. Vem, da bi tako ocenjevanje moralo upoštevati tudi posebnosti uh, držav oziroma regij. To je delo, ki ga moramo upraviti. Ampak želim podariti naslednje. To nisem razumel pri predlogih sprememb. Ta bistvena vloga ene same harmonizirane metodologije oziroma ene same ocene mora biti sprozilec za mehanizem zmogljivosti. To pa se navezuje na vprašanje 550. Eh, gramskega praga. To ni lahko vprašanje. E, nekdo je rekel, da bi komisija morala oceniti učinke e, tega e, cilja. Res je, da v glavnem delu tega predloga ocene učinka ni bilo, ampak komisija je vseeno izvedla nekaj študij, ki so o tem, ali bi to bilo koristno stroškovna učinkovitost tega ukrepa in pa stroškovna učinkovitost ukrepov za posebne vrste zmogljivosti in kdo bo plačal za vse to, o tem bom govoril pa eh, pozneje. In upam, da bom imel priložnosti govoriti podrobno o tem vidiku. Zadnja stvar, zadnja stvar, predlog, ki eh, ga je komisija dala, ni prišel kar tako. Gre za to, da že obstaja eh, prostovoljno sodelovanje med TSO-ji in to povezovanje od spodaj na vzgor se že dogaja. Tudi komisija želi delovati tako, želi eh, TSO-jem in državam članicam omogočiti, da konkretizirajo način, kako naj te povezave delujejo in kdo sodeluje s kom. Komisija tu ni sprejela nasto, eh, pristopa od zgoraj na vzdolj, ravno obratno. Potem sekundarna zakonodaja, to omogoča že tretji svežen in se nanaša na tehnične podrobnosti, na tehnične zahteva TSO in ROGS, To je institucionalna komponenta našega sistema, ki že eh, izvaja obstoječa pravila. To pa eh, omenjam zato, ker je ker ta predlog nadomešča beselo odločitev se priporočilom. Kajti, eh, regionalni centri že izvajajo aki, ampak E, to priporočilo pomeni korak nazaj, zlasti ko gre za izračunavanje zmogljivosti na meji. O tem bi morali nekoliko več razmisliti. Veliko ljudi je e, spraševalo, ali so regionalni centri nekaj čisto novega v našem sistemu. Niso, ampak že delujejo na podlagi sekundarne zakonodaje, ampak to moramo upoštevati, ko bomo oblikovali bodoči regulativni okvir. Sedaj bom dal pa besedo kolegu, ki bo povedal še nekaj besed o drugih vidikih te razprave. Hvala lepa. Govoril bom o dveh stvarih. Najprej oblikovanje cen. Mi želimo da bi se cene oblikovale na podlagi ponudbe in povpraševanja. To ni neko generično vpraševanje. Generično bi pomenilo izjeme. Ampak tu ne gre za izjemne primere. Torej, cene bi se morale oblikovati na podlagi ponudbe in povpraševanja, zato da bi podpirali delovanje trga in inovacije. Eh, e, potem EU, en, en te, te, te. Morali bi eh, vzpostaviti ravnotežje med eh, temi entitetami in državami članicami. Naš namen naš namen ni Eh, ustvarjati no, novih eh, rešitev tukaj. Tukaj bi morale sodelovati, sodelovati združenja. Sicer bojo te nove entitete, ki so predlagane, imele težave. To je zelo pomembno, kajti v, v 90% obnovljive vire eh, po, eh, podpira država članice, ki podpirajo tudi TSO in te nove entitete se ustvarjajo točno zato, da se izboljša sodelovanje z eh, TSO-ji. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospod Belet. Hvala lepa, gospa predsednica, zelo kratek bom. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in vsem kolegom za vse prispevke. Veliko elementov smo slišali, na nje bi se želel odzvati, ampak poskušal jih bom povezati med seboj, da bom čim krajši. Z gospodom Počan sva se že dogovorila, da se bova v naslednjem tednu dobila ob kavi in naprej razpravljala o tem, kako povezati obe poročili. Potem in eh, komentirali ste o tej novi eh, živali, o teh novih regionalnih centrih. Eh, o tem moramo bolj natančno razmišljati. Mi ne nameravamo eh, ogroziti akija, ampak prepričan sem, da bomo tudi tu našli dobro rešitev. Kar zadeva prednostno dispečiranje, kolikor sem razumel, niste čisto 100-odstotno zadovoljni s tem. Eh, Vi ste govorili o ravnovesju in mislim, da bomo tu najšli rešitev. Gospa Višnjevska, ste še tukaj? Kolegi so lahko prepričali pre, pre, in pomirim. Smo v stiku z mnogimi kolegi in smo tudi sodelovali, preden smo pripravili to mnenje in tudi s eh, Andrejem in drugimi poljskimi kolegi smo se pogovarjali. Vemo, kako je to občutljivo vprašanje v določenih državah, članicah, glede na njihove posebnosti. Peter Lise se je tudi odzval na to. Ne nočemo se umešavati v dejstvo, da je energetska mešanista nacionalna pristojnost. Tega ne bomo postavljali pod vprašaj ampak govorimo o notranjem trgu in o medsebojnih povezavah na notranjem trgu, ne da bi se umešavali v energetske e, mešanice. Želimo tako rešitev, ki bo dobra za vse in e, varna oskrba z energijo je e, nekaj, kar e, moramo tu upoštevati. Z, razumeli smo vaše pomisleke in jih bomo upoštevali. Gospa Jetenmajkaj je tudi govorila o medsebojnih povezavah, o prioritetnem dispečiranju. Gospa Grostet je govorila o tem, pa Peter Lize. Veliko kolegov je reklo, da to mora biti začasna rešitev. Naš namen pa ni, da bi, je, da bi to čisto odpravili v naslednjih letih. In Francvas je omenila, ko, ko govorimo o novih tehnologijah, je potrebno uh, podpreti majhne uh, projekte. Tem se potem zagotovi prioritetno dispečiranje in to je dobra ideja in to se mi eh, zdi, ne bi smeli kar odpraviti. Gospa eh, Kilonen je eh, podarila pomen potrošnika, njemu je treba pomagati, da se pametno vede. S tem se seveda strinjamo, potrošnike moramo spodbujati k temu, da se obnašajo bolj stroškovno učinkovito. Gospod Škrilek je govoril o fleksibilnosti v zvezi s mehanizmi zmogljivosti. Obstoječe plinske turbine je mogoče obnoviti z inovacijami, z inovativnimi posegi. To bi bila ena od rešitev, s tem se strinjam, kar zadeva mehanizem zmogljivosti. Ja, pozabil sem gospoda Bavca, ampak je že šel. Tudi on je govoril o subsidijarnosti. Vsi se strinjamo s načelom subsidijarnosti, seveda. Ampak spet, naš namen ni, da bi napadali države članice, da bi posegali v njihove pristojnosti pri energetski mešanici. Tu gre za to, da e, e, obnovljive vire energije povežemo z potrebami po e, energetski varnosti. In glavni podarek je seveda na potrošniku. Za nas je važen račun, ki ga praša, za nas, plača, za nas so važne emisije, za nas je važna varna oskrba s energijo. To so glavne stvari, ampak eh, izmenjava mnen z eh, poročevalci v senci se bo nadaljevala eh, v naslednjih tednih in dneh. Hvala lepa, hvala za razpravo. Eh, ki se bo prav gotovo še nadaljevala. Rok za predloge sprememb je 10. oktobra ob 11. Glasovanje pa bo v odboru NV 21. novembra. Dobro, zadnja točka na dnevnem redu. Gre za čebele možnosti in izzivi za čebelarski sektor v Evropi. Osnutek mnenja je pripravila gospod Dornanu. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, ta osnutek eh, mnenja je zame prav posebej pomemben. Kaj ti... Uh, eh, Nadzor eh, čebel je eh, zelo vroča tema v eh, zadnjem času in zatem se ukvarja odbor za kmetijstvo in pa razvoj podeželja. Pretekli teden sem se odpravila v svoje volilno okrožje skupaj z strokovnjakom za čebele in skupaj z raziskovalci in pa izvedenci Eh, smo proučevali, katere čebele so najbolj odporne in najbolj eh, produktivne. Ta obisk je bil izjemno zanimiv in eh, mislim, da lahko Evropski parlament močno vpliva na to, kar se bo dogajalo v čebelarskem sektorju v prihodnjih letih. Mislim, da moramo odgovoriti tudi predvsem na zaskrbljenost apikulturnega sektorja v Evropi. Um, Predvsej uh, e, sem se torej ukvarjala z tem področjem, e, zdaj pa naj se vrnem k svojemu mnenju. Uh, poudarjam, da so čebele pomemben element biotske raznovrstnosti, so tudi nenadomestljiva svetovna dediščina. Uh, Eh, kajti so, odgovorne so za zoogamijo, torej eh, za opraševanje. Eh, poleg tega je pri selekciji potrebno povdariti, da ta prispeva k boju proti nekaterim boleznom, ampak ne smemo dovoliti, da bi prišlo do osiromašanja genske dediščine čebel, še prav posebej ne lokalnih vrst. Moje mnenje se osredotoča tudi na eh, široko uporabo kemičnih pesticidov, še zlasti pri medonosnih rastlinah, ki ogroža eh, in ta razširjena uporaba ogroža preživetje čebel. Eh, državljani so podpisali tudi peticijo glede uporabe nio nikotinida. In mislim, da moramo ugotoviti eh, in proučiti to področje ter posledice. Razmisliti moramo tudi o eh, možnih ukrepih. Zaradi tega bi rada eh, opozorila tudi na to, da lahko nadzorovano opraševanje prispeva k ponovni spostavitvi sožitja med čebelarji in kmeti ter da lahko omogoča znatno povečanje pridelka. Potrebno je obravnavati tudi razloge za izgono, izginotje eh, čebel. Eh, hkrati eh, pa se je potrebno ukvarjati tudi z gospodarskimi eh, vidiki. Eh, in eh, boj eh, proti goljufijam, eh, komercialnim goljufijam, zahteva tudi povečanje eh, sredstev. Eh, tukaj gre za. Eh, goljofije, ki so vezane na proizvode iz eh, medu. Eh, poleg tega pozivamo komisijo, da naj eh, prouči tudi cilje skupne kmetijske politike. Um, kot recimo uh, omejevanje proizvodnje. Uh, potem in glede na obisk, ki sem ga upravila eh, skupaj z francoskim observatorijem za čebele, eh, bi rada povdarila tudi vlogo raziskav eh, pri razlogih za skrajšanje pričakovanja življenjske dobe matic. To je zaskrbljujoč pojav. Menim, da je potrebno za vsemi sredstvi podpreti tudi razvoj bioloških pesticidov, ki so neškodljivi za čebele, čim prej moramo najti alternativo uh, neonikotinidu in pa glifosatu. Obe sredstvi sta škodljivi za uh, čebele. Poleg tega je potrebno podpreti usposabljanje čebelarjev, da bi se z določitvijo kazalnikov vitalnosti kolonij vzpostavil neusiljiv evropski nadzor čebel po uh, vzgledu tega, ki še obstaja. Uh, Eh, poleg tega pozivam eh, tudi eh, k povečanju finančnih sredstev v boju proti goljufijam. Na ta način se bomo lažje soprstavili lojalni konkurenci. Poleg tega sem seveda pripravljena odgovoriti tudi na vaša vprašanja in pripravljena sem prisluhniti vašim mnenjem. Že vnaprej pa se vam za prispevke tudi zahvaljujem. Hvala lepa. Um, no, Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospa McGuinness. Thank you, chair, and... Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala lepa poročevalki za njeno poročilo in tudi eh, za eh, lokalno poznavanje problema. Eh, to lahko vedno le koristim. Eh, ker nimamo veliko časa, eh, se bomo sredotočila na predloge sprememb, eh, predvsem na strukturo, kajti člena 5 in 10 sta pravzaprav enaka, torej mislim, da bi lahko strukturo nekoliko spremenili. Potem pa k sebini. Prvi odstavek, mislim, da bi mogoče bilo potrebno spremeniti določene izraze. Eh, mogoče gre za prevod, ne vem, mogoče si lahko to bilateralno ogledava. Drugi eh, člen, tukaj gre za eh, selekcijo v boju proti nekaterim boleznim. Tukaj bi raje uporabila bolj objektivno besedišče in nekoliko manj emocionalno besedišče Eh, tretji člen eh, je nekoliko eh, preveč kritičen in ne upošteva ukrepov, ki so bili že sprejeti. To je potrebno vključiti v poročilo, kar zadeva šesti člen. Sem do določene mere zaskrbljena zaradi uporabljene terminologije. Eh, tukaj eh, ste pozabili na eh, ekološke površine, ki so že vključene v skupno kmetijsko politiko. In osmi člen, ki se nanaša tudi na tisti člen, ki govori o zaščiti rastlin oziroma pesticidov, uporabe pesticidov, če se ugotovi, da so določeni pesticidi problematični, je potrebno poiskati alternative in biološki pesticidi so mogoče rešitev. In usposabljanje čebelarjev, to je deveti člen, je seveda nujno potrebno. Pogosto je to uh, hobi, ki, za katerega se nekateri odločijo brez ustreznega znanja. Torej bi vas podprla sem tudi ena izmed poslank, ki se zmeraj udeležuje tedna čebel. Torej, eh, ta tema mi je zelo blizu in eh, tako divje čebele, kakor eh, tudi čebele, ki predvajajo med, so pomembne za opraševanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Magines. Gospod Vijek. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, zahvaljujem se pripravljalki mnenja, gospe Dornano. Mm, veseli me, da je eh, to mnenje precej strnjeno in kratko. Eh, hkrati pa je poročevalka omenila najpomembnejše točke. Še prav posebej mi je všeč, da pravite, da je potrebno okrepiti raziskave, predvsem kar zadeva pričakovano življenjsko dobo matic in eh, tudi biološke pesticide, eh, neškodljive za čebele, lahko le podprem. Poleg tega menim, da je nadzorovano vpraševanje eh, dobra rešitev, pa tudi boj eh, proti nelojalni konkurenci in pa eh, ponarejenemu medu. Med je naravni proizvod, ki je tudi natančno definiran v Evropski uniji, e, standardi e, in pa e, sestava so natančno določeni tudi v uredbi, ki smo jo leta 2016 posodobili. Poleg tega pa je pomembno tudi zagotoviti zaupanje potrošnikov v med kot proizvod. Potrošniki morajo vedeti, da je med, tudi tisti, ki ga uvažamo iz tretjih držav, zares dober. Zaradi tega potrebujemo tudi ustrezno metodo, da bomo odkrili uh, ponarejen uh, med. Tako bomo zaščitili potrošnike pred eh, nelojalno konkurenco, hkrati pa tudi čebelarski sektor. Z nekaterimi zadevami pa se ne strinjam. Recimo eh, tretja točka. Ne verjamem, da se izumiranje čebel, uh, eh, da je izumiranje čebel povezano zgolj z uporabo kemičnih pesticidov. Tudi eh, Pri ekološkem eh, kmetijstvu prihaja do tega, čeprav se tam kemični pesticidi ne uporabljajo. Določeni ekološki proizvodi imajo enako ali pa še slabšo sestavo za čebele torej tudi ekološki proizvodi, eh, pesticidi eh, vodijo v izumiranje čebel. In tukaj je veliko različnih snovi, ki bi jih lahko naštel. Odvisno od tega, eh, kje se nahajamo in kakšni so tam klimatski pogoji. Torej, ne moremo reči, da so enostavno vsi pesticidi škodljivi za čebele. Pesticidi so predmet eh, strogega eh, postopka eh, odobritve in eden izmed ciljev odobritve je tudi, da zavarujemo zdravje čebel. Čebele so ključnega pomena za opraševanje in torej tudi za evropsko kmetijstvo in zaradi tega je potrebno to vrsto zaščititi. in eh, potrebno je natančno opazovati, eh, kako se zadeve spreminjajo. Sprejete so. Eh, Leta so bila že določila glede eh, šeste točke, kar zadeva raznovrstnost kmetijske proizvodnje. Veselim se že sodelovanja z poročevalko oziroma pripravljalko mnenja in poročevalci v senci. Borili se bomo seveda proti nelojalni konkurenci, zaščitili bomo čebele in poskrbeli za to, da eh, bo čebelanski sektor lahko v Evropski uniji še naprej živel. Gospa Konečna. Dziękuję Pani. Uh... Eh, Vstupkyni, děkuji zpravodajce i kolegům. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa pripravljalki mnenja, poročevalcem v senci. Samo nekaj kratkih pripomp imam. Ta osnutek je dobra podlaga za eh, nadaljne sodelovanje, vendar pa je veliko uh, točk tudi bilo zanemarjenih, nekatere pa so uh, preveč uh, posplošene ali pa preveč natančno definirane. Čebele so zelo občutljive in se odzivajo na številne dejavnike. Torej, moramo jih zaščititi, kajti brez čebel je ogroženo tudi naše preživetje in tudi oskrba z živili v določenih državah je odvisna od čebel in pa opraševanja. Torej, to predstavlja eh, resno grožnjo, eh, Ne v Češki republiki, ampak eh, drugje, kjer eh, število čebel upada, torej na vsak način moramo poskrbeti za izboljšanje. Hkrati pa so čebele tudi eh, indikator zdravja okolja, pesticidi pa tudi radioaktivno sevanje in vsebnost drugih snovi se odraža na čebelah. Čebele nas torej opozarjajo, da je nekaj narobe. In še ena točka je vredna naše pozornosti, namreč eh, čebele ne le proizvajajo med. Med eh, je le eden izmed številnih proizvodov, ki eh, jih čebele proizvajajo, mogoče je najbolj znan, ampak čebele proizvajajo tudi eh, vosek ali pa eh, zelo pomembne eh, sestavine v zdravilih, kot eh, je propolis za farmacevtsko uporabo. Torej, vsekakor pa je potrebno preprečiti eh, ponarejanje, kajti nimamo pravega nadzora in Vse to je zelo pomembno za čebelarski sektor. Poleg tega pa uvažamo tudi iz tretjih držav in sicer vedno več. Pri tem pa nimamo zadostnega nadzora in tako prejemamo med iz tretjih držav, kakovost eh, in varnost eh, tega medu pa je vprašljiva. In eh, ta med se potem prodaja na notranjem trgu. In po testiranju pogosto ugotovimo, da ta med ni v skladu z standardi, ki jih imamo v Evropski uniji. Mi bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Upam, da uh, to eh, ne bo politična tema, ampak da se bomo s tem osoočili v interesu naših državljanov. Kaj ti, če želimo živeti tukaj v. Evropi potem morajo čebele preživeti, kajti eh, brez čebel ne moremo in so nenadomestljive in zato upam, da ne bo prišlo do politizacije te teme. Evropsko, evropski čebelariji si zaslužijo to poročilo. Nanj čakajo že predolgo. Thank you. Uh, Najlepša hvala. Gospa Evi. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz se zahvaljujem poročevalki za upravljeno uh, delo. V nasprotju s kolegi ugotavljam, da je. Uh, obseg eh, mnenja izjemno omejen, zato se zahvaljujem eh, vsem eh, političnim skupinam. Mislim, da bi to mnenje lahko še nekoliko razširili. Strinjam se z poročevalko v veliki meri glede tega predloga. Predstavili pa bomo predloge sprememb, ki se nanašajo na temeljno vlogo čebel in pa čebelarjev v eh, ekosistemu. Eh, tukaj gre eh, za varno oskrbo z hrano. V letu 2016 je FAO pripravila študijo in izkazalo se je, da lahko majhni kmetovalci eh, povečajo za 25 odstotkov eh, svoje eh, pridelke in sicer z tem, da podpremo čebelarski sektor in pa opraševanje čebel. Torej, to je zelo pomembno tukaj v Evropi, pa tudi druge po svetu. Drugi argument, ki ga bomo podali, pa se nanaša na okrepitev tega, kar je poročevalka že omenila. Gre za ponovno prepoved uporabe pesticidov. Vemo, da je Evropa naredila nekaj majhnih korakov naprej, ampak veliko dela nas še čaka in da, se odgo in da še odgovorim kolegici, veliko uh, je uh, tudi um, ugovorov državljanov na tem področju. Državljani so zaskrbljeni, kar kažejo tudi peticije. E, poleg e, tega e, pa je smrtnost čebel tam, kjer se uporabljajo pesticidi, kar 23 odstotkov večja kot druge. Torej moramo kaj storiti na tem področju in Pri tem moramo čebelarski sektor postaviti v eh, center ekoloških kmetijskih sprememb v Evropi in naše kmetijstvo mora temeljiti na trajnostni politiki. Eh, Gospa Grostet, hvala. Že vrsto let ali celo desetletij mojo skupino skrbijo ta vprašanja. Mm, skrbi nas eh, čebelarski sektor v Evropski uniji. In za tiste najstarejše v parlamentu, eh, vsi se bomo spomnili naše nekdanje kolegice Astrid Luling, ki je vedno podajala zelo pertinentne prispevke na to temo. In tudi danes vsega, eh, Je pomembno to, da kmetijstvo upošteva čebelarski sektor in da se sooči z izzivi, ki jih ta prinaša. Kolegi so govorili o smrtnosti med eh, čebelami. Ne bom zdaj eh, šla v podrobnosti tega, kajti veliko krat smo v tem odboru že govorili o tem. Potem proizvodna medu v Evropi je nezadostna, zato med uvažamo. Vemo tudi, da proizvajalci iz tretjih držav ne upoštevajo naše zakonodaje, zakonodaje skupnosti in zato eh, se moramo vprašati, kakšen je ta uvoženi med. To pravzaprav sploh ni med in mi moramo zaščititi naše potrošnike eh, na zelo konkreten način. Zelo podpiram to, kar je povedala naša poročevalka v Senci, gospa McGuinness. Mislim, da moramo vprašati, določene stvari bolje opredeliti, moramo pa tudi eh, dati pravo mesto medu. Eh, o tem moramo tudi govoriti. In res je, da je na jugu Francije prišlo do določenih pobud že pred leti in te pobude so res izjemne. Zato je res pomembno, da profesionaliziramo ta sektor. Eh, Eh, selekcija eh, je pomembna pri genetskem materialu. In mislim, da je treba podpreti tiste pobude, ki že obstajajo. Na različnih ravnih prihaja do teh pobud in mislim, da bi morali to podpreti. Hvala. Hvala, gospa Grostec, zdaj pa gospa Riz. Hvala. Eh, strinjam se s tem, kar je povedala Hans Grosteto, Astrid Luling. Res se uh, spominjamo strastnih razprav, uh, ki so že dolgo nazaj potekale tukaj v Evropskem parlamentu in ki jih je pogosto vodila gospa Luling. Um, zahvaljujem se tudi gospe Magines za organizacijo Tedna Čebel. E, tukaj se vzame na znanje skrbi in težave proizvajalcev in organizacij. In uh, to besedilo jih mora zastopati. Seveda obstajajo tukaj omejitve, uh, eh, kaj ti gre samo za mnenje, prostor za pripravo tega mnenja je omejen. In uh, zato tukaj določene stvari tudi manjkajo. Ampak uh, kar se tiče oblike, se uh, strinjam s tem, kar je povedala gospa Magines, določene točke lahko povežemo in tako pridobimo dodaten prostor. Um, Mogoče bi morali tudi, kar se tiče vsebine, besedilo malo izboljšati, ampak eh, pomembno je to, česar pa ni eh, v besedilu, da se omenijo tudi neonikotinoidi. To je potem rekla poročevalka. Mm, verjetno bi bilo dobro to zapisati tudi v besedilo. Neonikotinoidi zelo skrbijo naše proizvajalce. Eh, te snovi so toksične za čebele. In leta 2013 je bilo to že dokazano. Poleg tega smo imeli eh, ogromno peticijo, skoraj 5 milijonov evropskih državljanov je izrazilo svoje mnenje in nasprotovanje neonikotinoidom. In zato mislim, da bi eh, to besedo tudi morali zapisati v naše besedilo. Pa še nekaj stvari, ki jih ne najdemo v besedilu, upam, da bomo o tem tudi lahko govorili. Eh, naprimer bolezni, potem eh, segrevanje ozračja in tako naprej. Mislim, da je to tudi pomembno za naše proizvajalce medu in pa čebelarje. Potem eh, raziskave, tudi to je pomembno, komisija je ocenila, da je veliko vrst čebel v nevarnosti. Eh, skoraj polovica vrst čebel je ogroženih. In mislim, da je naloga, eh, ki je pred nami kar težavna, potrebujemo tudi statistike za dobro diagnozo. Tveganje je jasno in upam, da bomo zabeležili te skrbi tudi v besedilo. Poleg tega imamo eh, platformo evropskih državljanov, ki se je začela eh, s tednom čebel junija. No, toliko z moje strani, to so te pripombe, ki jih imam in z eh, tega vidika bi tudi eh, pripravljala predloge sprememb. Eh, v glavnem so ženske govorile danes, večinoma so bile tudi ženske organizatorke tedna čebel in upam, da bomo nadaljevali z dobrim delom. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo komisija. Gospod Čaps. Thank you, uh, chair and, um, hvala lepa, gospa predsedojoča, in hvala lepa tudi poročevalki za to pomembno uh, mnenje in za uh, vsa vaša priporočila za ta sektor, ki je zares v osrče naše pozornosti. Čebele eh, so izjemno občutljive in zaradi tega jih moramo paziti, kajti eh, ključnega pomena so za opraševanje in zaradi tega so ključnega pomena za celotni kmetijski sektor. To je povsem jasno in to ne veljale za mednosne čebele ampak tudi za eh, druge eh, čebele, eh, ki oprašujejo rastline. Seveda je zelo pomembna vloga čebel v različnih državah, članicah in z veseljem bomo podprli habitat za čebele, še prav posebej v tem trenutku, ko eh, čebele nimajo dovolj eh, hrane. Naj eh, predstavim še nekaj argumentov Evropske komisije. Veliko je bilo že povedanega, predvsem gospa McGuinness je že spregovorila o tem. Eh, in sicer eh, gre za razpravo, ki je potekala eh, v odboru Agri. Potrebno se je posvetiti vlogi čebelarjev, predvsem, ko gre za dodelitev sredstev in sicer v okviru čebelarskih programov. 36 milijonov evrov na leto trenutno namenjamo za te programe. Poleg tega pa bi rad povdaril tudi, da je to že obrodilo določene sadove, kajti eh, če bi število eh, čebovnjakov se povečalo v zadnjih petih letih in pa ugotovili smo, da prihaja do povečanega črpanja sredstev, Eh, za namenom spodbujanja eh, čebelarskih dejavnosti. Kar je ravno tako pomembno in na to ne smemo pozabiti, je, da skupna kmetijska politika že zagotavlja eh, in sicer pomočjo treh različnih ukrepov podporo za okolje. Gospa Magines je omenila ozelenitev. Jaz bi dodal tudi na vzkrižno skladnost in pa uh, druge okoljske ukrepe, ki so del uh, te uh, strukturirane podpore v okviru regionalnih programov. To bo izboljšalo tudi okolje za čebele, kljub temu pa seveda uh, vem, da moramo to področje zelo skrbno nadzorovati, še prav posebej, ko gre za pesticide. Uh, za zaščito rastlin in pa čebel. Imamo zelo eh, stroge postopke odobritve, kot je bilo že povedano in kot veste, je odobritev možna le, če eh, so proizvodi neškodljivi za eh, zdravje človeka in pa živali. Mislim, da mora Evropska komisija pozorno spremljati eh, razvoj in ogledali si bomo eh, tudi eh, možno obliko končnega predloga. Spregovorili ste tudi o neonikotidinih in o oceni EFSE. Mislim, da je to prava pot naprej. Potrebujemo podporo znanstvenega sveta, da bi lahko zagotovili, da uh, bi nas zavedli v eno ali pa drugo smer. In kot zadnje bi rad omenil še ponarejanje, eh, problem kakovosti medu. Tukaj gre za dajanje eh, medu na trg in pa za označevanje. V Evropski komisiji smo eh, se zelo dobro uh, zavedamo, da obstajajo uh, težave z uh, strivanjem sladkorja in kolegi GD Sante si prizadevajo še prav posebej na uh, tem področju in povsod po Evropski uniji imamo akcijski načrt, eh, ki smo ga izvajali v letih 2015 do 2017. Rezultati so znani in kažejo, da eh, je dodajanje sladkorja eh, v Evropski uniji običajna praksa ne le znotraj Evropske unije, ampak tudi v tretjih državah, In o tem se bo potrebno pogovarjati z državami članicami, ki bodo morale izvajati nadzor in ki bodo morale zagotoviti kakovost naših proizvodov. Ponovno bi povabil vse, da tesno sodelujemo, kajti to je edini način, da bo ta eh, predlog eh, spremljiv za naše državljane, pa tudi za eh, čebelarje in kmete. Najlepša hvala. Sedaj pa še zadnjo besedo dobi poročevalka, gospa Dornanu. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ja, uh, Odgovorila bom vsem, eh, ki so spregovorili v tej razpravi. Gospa Magines, najlepša hvala za eh, vaše prepombe. Ja, strukturo bi mogoče lahko spremenila, kar zadeva skupno kmetijsko politiko. Ja, je seveda potrebno upoštevati ekološko območje, ampak tudi vsa druga območja. Mogoče je potrebno omeniti tudi divje čebele. Gospod Pješa, se mi zdi. Eh, ja, seveda imate prav, da je med naravni proizvod in da potrebujemo zaupanje naših potrošnikov, zato tudi zahtevam več sredstev za boj proti goljufijam. Eh, pravite, da ne govorim eh, o ničemer drugem kot o pesticidih. Kot veste, je glifosat še zmeraj dovoljen in to ogroža čebele. Gospa Konečna, Mogoče se vam zdi eh, moje mnenje preveč splošno, ampak zares si želim, da bi bilo sprejeto eh, v dobro naših čebel in pa za našo skupno prihodnost. Zato sem se odločila eh, za kompromise. Ne govorim o vseh proizvodih, kot o propolisu, vosku in tako naprej, ampak to je posredno omenjeno. Gospa Evi, eh, z veseljem bom sprejela eh, vaše predloge sprememb, ki bodo obogotili moje mnenje. Eh, želim si sodelovanja z kolegi, strinjam se z vami, da je potrebno prisluhniti našim državljanom, ki so naslovili že številne peticije na evropske poslance. Gospa Grostet, vaša eh, skupina zagotovo skrbi za čebele, to je lepo in prav, ampak seveda je eh, potrebno eh, sprejeti tudi posledice produktivne usmerjenosti skupne kmetijske politike. Uporaba glifosata in nekaterih drugih pesticidov ni v skladu z ohranjanjem čebel. Gospa Ris, ja, posem se strinjam, kar zadeva neonikotinide, ampak del teh je že prepovedan. Moj cilj je tudi, eh, da eh, eh, bi to bilo, besedilo bilo sprejeto za strani vseh političnih skupin. Seveda bom z veseljem sprejela vaše predloge sprememb. In kar zadeva Evropsko komisijo, žal, in to se pogosto zgodi, Eh, Evropska komisija ni naslovila problema produktivnosti, ki je temeljni eh, cilj eh, svetovne kmetijske politike. Kar pa zadeva 336 milijonov, ki jih je Evropska komisija namenila čebelarjem, oprostite. Uh, koliko pa je to uh, v primerjavi z tem, kar recimo francoski čebelarji vsako leto namenijo uh, Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 3. oktober. Do 11. ure. Glasovali bomo v odboru 19. oktobra. Najlepša hvala in dober tek. Naslednja seja bo 11. oktobra.